Euh, euh, Spoštovani kolegi, um, predlagam, da se posedete in da začnemo z delom. Um, pri prvi točki. Um, ko gre za sprejetje dnevnega eh, reda, naj povem, da so bile ostale točke spremenjene, eh, zlasti eh, točki 7 in 14, torej gre za poročilo gospe McIntyre, ki ga bomo obravnavali 23. in 24. januarja. Na to v točki 25. Točko 25 bomo obravnavali 9. januarja na izredni seji našega odbora. Na to po točki 27 imamo dve novi točki in sicer 27a v zvezi z izmenjavo mnen na temo organizacije um, raziskave v zvezi z um, delovnim trgom v skupnosti in na to uh, pogajanja v zvezi z direktivo o napotitvi in sicer gre tu za poročilo poročevalke Jadovjecke. Na to pri točki dve imam uh, uh, štiri obvestila in sicer bi vas rada spomnila na to, da bomo imeli na, ob koncu uh, dela danes tu um, koktejl. Tako da si bomo lahko zaželeli prijeten konec leta in kar se tiče uh, našega delovnega sestanka 23. In, 22, uh, 23. in 24. januarja, naj povem, da bo 23. januarja popovdanski sestanek uh, odpadel. Torej, razen za tiste, ki uh, so v pogajalski skupini z, pri trilogu o napotitvi delavcev. Euh, torej, kar se tiče točk, torej ponavljajočih se točk, gre za tolmačenje, ki se ga ne poslužujemo. Žal bo treba o tej točki vseeno razpravljati, kajti pri večini uh, sestankov poročevalcev v senci o poročilu gospe McIntyre španščina sploh ni bila uporabljena. Španski poslanec je bil zelo, zelo redko in za zelo kratek čas prisoten na teh uh, sestankih. Sicer pa uh, lahko sledite našemu delu tudi po intranetu. Na to, kar se tiče sprejetja zapisnika seje 10. oktober 2013, ta dokument je bil razdeljen in če ni uh, nihče proti, bomo to tudi sprejeli. Na to pri točki 4 dajem besedo gospodu Kastlerju, ki ga ni, torej gremo naprej. Kaj naj sedaj naredimo? Gospod Debaker tudi ni prisoten. In gospod Kaza tudi ne. Torej, prosim, da tisti, ki ste odgovorni za te poslance, naredite, kar je potrebno, zato da bodo tu prisotni, da bomo lahko nadaljevali z delom. Euh, torej, eh, skupina eh, Evropske ljudske stranke eh, se je menda zganila in lahko pričakujemo, da se bo kaj zgodilo. Ali to velja tudi za liberalce ali bo gospod De Becker tudi prišel, kot pravimo v dobri francoščini, as soon as possible? Dobro, torej liberalci so bili prvi, so tokrat prehiteli Evropsko ljudsko stranko. Tako da bomo začeli z peto točko. In žal mi je za člane Evropske ljudske stranke, ki so prisotni. Torej, podporo. Pregledali bomo kompromisne predloge, ki se nanašajo na poročilo dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč. E, gre za poročilo, za mnenje za komisijo. In Filip de Baker je poročevalec. In uh, glede tega poročila imamo osem kompromisnih predlogov. Izvolite. Ja, se upravičujem, eh, da sem malce pozen in sicer je treba razpravljati o kompromisnih eh, predlogih v zvezi z dostopom do trga pristaniških storitev in finančne preglednosti pristanišč. Imeli smo zelo konstruktivno razpravo med eh, poročevalci v Senci in zagotovili smo vsi, da so vsi pripravljeni na kompromise na tem zelo težkem dosjeju. Eh, veste, da je komisija že eh, trikrat pripravila eh, kompromis, ki je doslej vsakič ne uspel. Upam, da bomo tokrat uspešni. Tokrat smo delali skupaj zelo konstruktivno in pripravili osem kompromisnih predlogov. Morda naj najprej podam nekaj nekaj ozadja v zvezi s temi uh, kompromisnimi predlogi, se pravi glede člena 10. Uh, eh, Dva, eh, gre za to, da se prosi management board, da upošteva zadevno direktivo in zadovoljni smo, da smo glede tega uspeli doseči um, dogovor glede um, odstavka E. Um, in pa odstavka DE, torej eh, tu eh, gre za eh, upoštevanje socialne in pa delovne zakonodaje v pristaniščih in pa kompromis F, ki ureja posvetovanje v rednih intervalih. Uvodne izjave, ki smo jih eh, prejeli, eh, so večinoma tudi usklajene s temi členi. Glede amandmajev gospoda Havota, torej člen 8 odstavek 6. Glede tega se bolj strinjam s tem, kaj predlaga komisija. Lahko podprem predlog gospoda Baha, kajti mislim, da gre tu za um, načelno sklicevanje na člen 28 pogodbe in ustni predlog spremembe, kakršen je sedaj, je nekaj, česar ne moremo sprejeti, ker se nam zdi, da gre malce predaleč. Na to smo imeli uh, razpravo v zvezi z uh, amandmajem amadmaji glede členov 17 in 18. Eh, to eh, se je predsedujočemu zdelo nedopustno, kajti neskladno z zadevno zakonodajo. Eh, najprej je bilo predlagano, da se to črta, potem smo predlagali predmet, predlog spremembe in ker ste Je sedaj to itak bilo eh, nedopustno, smo se odločili, da eh, bomo to vključili eh, na drug način in na ta način, da bo to tudi vključeno v vse splošno razpravo v zvezi z temi amadmaji in kako lahko čim bolj zagotovimo preglednost dela pristanič. Upam, da bo gospod Howard glede tega tudi se s tem strinjal. Na to tekst komisije, kakršen je, um, mislim, da eh, se ga še vedno da izboljšati. In mislim tudi, da bi bilo bolje, če bi o tem razpravljali še v odboru eh, za eh, promet, torej ne samo o sami direktivi, temveč tudi o učinkih za posamezna področja. Um, torej različni uh, upravni odbori imajo tudi različne mnenja o tem, kaj potrebujejo in kaj je potrebno. Obiskali smo jih pet, šest in vsak je imel pod pač svoje mnenje glede tega. Torej nasplošno mislim, da lahko rečemo, da glede večine zelo težkih vprašanj uh, so bili mnogi zaskrbljeni, da ne bomo dosegli dogovora, vendar. Um, ker so bili vsi zelo pozitivni in konstruktivni, smo dosegli dobre kompromise glede veliko teh vprašanj in mislim, da imamo sedaj zelo uh, uravnoteženo mnenje in mislim, da imamo dobro osnovo za razprave v odboru uh, za promet. Upam, da bomo o tem tudi v odboru Libe uh, lahko razpravljali in da bomo kasneje tudi vprašanje delovnega prava lahko unesli v um, delo odbora trans. Hvala lepa. Dajem besedo Sari Asai, ki nadomešča gospoda Baka. Hvala, eh, gospod predsedujoča. Eh, žal, gospod Bak eh, danes ne more biti prisoten na tem sestanku, zato ker je na odboru za ehm, promet, kjer, je, ehm, kjer pač mora glasovati. Zato me je prosil, da uh, zanj preberem naslednjo izjavo. In sicer želel bi se vam zahvaliti, torej vsem poročevalcem in uh, poročevalcem v, sencu, v senci za dobro sodelovanje. Uh, glede na uh, dolgo zgodovino tega dosjeja in občutljivost uh, teh vprašanj ni bilo lahko najti skupnega stališča, vendar meni, da smo našli dobre in uh, razumne kompromise glede večine vprašanj. Uh, želel bi podpreti vse kompromisne resnične predloge in uh, lahko tudi um, podpre vse večino um, teh uh, predlogov sprememb glede um, kompromisa um, EA. In se strinja z besedilom glede um, A in uh, DA uh, tudi uh, in uh, glede amadmaja 56, ki se navezuje na člena 6 in 8, se to tudi navezuje s tem, kar je povedal že poročevalec. Veste, da uh, on to podpira, torej podpira te ustne predloge spremem. Torej, to so uh, komentarji gospoda Paha in eh, to, kar bi želel povedati. In torej še enkrat se vam zahvaljuje za dobro sodelovanje. Richard Howey. Uh, hvala lepa želel bi se eh, zahvaliti gospodu Debaku za uh, njegovo delo. Tu mislim, da gre za različna razhajanja uh, eh, menen, ki obstajajo in naredil je vse, kar je mogoče glede na uh, sedanjo situacijo in uh, zato se mu zahvaljujem in čestitam mu za to, kar je naredil. Torej, kar se tiče, ker me je prosil. Uh, Eh, glede pogajanja tako imenovanih eh, rdečih eh, linij, torej tega izraza itak ne maram, ampak želel bi odgovoriti na to, zato ker um, bi želel biti pregleden v tem, kar pravi. Torej, glede predlogu, da se to črta, glede tega smo bili zelo za, zato ker um, se mi zdi, da so tako pristanišča kot ljudje, ki delajo v tem sektorju, temu nasprotovali. In kot sem povedal že pri pogajanjih, eh, smo se mi pogajali resnično za najboljši možni tekst in tudi za spoštovanje vseh obstoječih eh, sporazumov, ampak eh, nismo pa prepričani, da je ta zakonodaja ustrezna, zato bomo glasovali torej, za zavrnitev in odbor bo temu primerno tudi deloval. Druga točka, ki sem želel omeniti, je to, da glede šestnajste uvodne izjave, to, kar eh, ste pravkar omenili, smo našli eh, sporazum glede eh, tega zelo težkega vprašanja, se pravi, kaj se bo zgodilo, če pride do stavk, naprimer. In ob upoštevanju možnosti, da najdemo uvodno izjavo, je seveda veliko razočaranje, da ne najdemo Mm, enakega strinjanja glede eh, člena in glede na to, da je ELS eh, e izrazil strinjanje z eh, ustnimi amandmaji glede člena 8, bi prosil kolega Debaka, če bi morda lahko dovolil, da se to izglasuje. Ne prosim ga, da glasuje za, ampak samo, da temu ne nasprotuje. E, torej, druga rdeča linija pa se nanaša na amandma 68. E, tudi tu smo imeli zelo veliko razprav na to temo in tudi tu se mnenja razhajajo, politična mnenja se razhajajo. Ampak, če bo ta amandma sprejet, potem bomo morali glasovati proti končnemu besedilu. Torej zopet, če bo poročevalec pripravljen to spustiti, potem eh, bomo lahko eh, podprli besedilo. Torej to ni prvič, eh, ko je vprašanje, ko se pojavlja razhajanje v zvezi s tem vprašanjem in torej, če te zavrnitve ne bomo sprejeli, in če eh, ta dva amandmaja ne bosta zavrnjena, potem bomo morali glasovati proti, sicer pa se bomo držali našega sporazuma. Elizabeth Schröder? Ja, vielen Dank. Um... Najlepša hvala. Res je, res gre za težavn dosje. In gre tudi za občutljiv dosje, kajti ne gre zgolj za pristaniške storitve, ampak za vprašanje, pod katerimi pogoji bo to izvajalo, kakšna bo delovna zakonodaja, kakšni bodo standardi in vse to mora biti potem tudi izvajeno v praksi. Spomnimo se, da smo bili priča demonstracijam pred našim parlamentom, kjer je bilo rečeno, da če ne bomo našli poštene rešitve, potem jih bomo slišali, kajti glede varnostnih standardov, glede delovne zakonodaje je bilo treba storiti veliko dela in to je res velika odgovornost, ki jo zdaj nosimo. Strinjam se s poročevalcem, res smo se pogajali zelo dobro in veliko smo dosegli. Gre tudi za nadaljevanje dela, ki so ga že začeli socialni partneri, se pravi iskanje uravnotežene rešitve. Uh, Tudi to mislim, da nam je kar dobro uspelo. Podpiramo tudi vse centralne, ne pomeni še kompromise, kajti poročevalec je tu bil pripravljen malo popustiti, zato tudi podpiramo njegove predloge. Vse nam pa zdi nekoliko problematično naslednje. Če po kompromisu sledi nov odstavek, ki razveljavi dosežen kompromis. In tu govorim o kompromisu DA, DA. Odstavek 4, oziroma člen 4, odstavek 2, DA. Če si ogledamo potem tretji odstavek, ki sledi te, temu kompromisu, vidimo, da gre za izjavo, ki negira dosežen kompromis. Tam piše, da gre tu za minimalne standarde potem pa piše, da so tudi minimalni standardi nekako omejeni, vsebinsko omejeni. In s tem negiramo kompromis, ki smo ga dosegli prej. Zato bi mogli po potrebi tak odstavek črtati. Uh, kajti dosegli smo ravno nasprotno, kot pa to, kar smo oblikovali v kompromisu. Za zelene, za nas je to pomembno, kajti če kompromis ne bo obveljal, potem ne moremo podpreti celotnega svežnja. In predlog spremembe 44 se mi zdi sporen, ali ni to brezpredmetno, kajti če smo prej dosegli kompromis, zakaj potem ta nov predlog? če bo to predlog spremembe, torej 44 podprt, predlagal ga je poročevalec, potem zeleni celotnega dosjeja ne moramo eh, podpreti, kajti gre za negacijo dosežnega kompromisa. Hvala. Če ni uh, drugih uh, govorcev, ki bi se želeli oglesiti, bom uh, dala besedo poročevalcu. Hvala lepa. Moram reči, da sem malce presenečen in malce razočaran. Zelo dolgo smo delali na tem, mnoge ure smo preživeli v konstruktivnem duhu in mislim, da smo našli zelo dobre sporazumne predloge sprememb glede zelo veliko vprašanj. In eh, tudi eh, razumljeno je bilo, da eh, se bomo pogajali brez kakršnih koli rdečih linij, a priorijev in tako dalje kaj sedaj slišim tu pol ure ali uro pred glasovanjem, eh, je s tem v protislovju in to me, moram reči, malce razočara. Eh, s poročevalcem eh, in z poročevalci v senci smo si zelo prizadevali za zbliževanje stališča in nekatere razhajanja so res ideološka. In našli smo način, kako uh, najti ustrezne sporazumne predloge na besedilo komisije in ko sem prvič eh, spregovoril pred vsemi eh, poročevalci v senci, eh, je bilo večino razprave namenjeno, namenjene socialnemu dialogu. To ni bilo vključeno v predlog komisije, to je bilo na to nekaj, o čemer smo želeli razpravljati in eh, moja drža je bila dobro, razpravljamo o tem odkrito. In eh, specifično se, smo to tudi omenili. Na evropski ravni želimo dati vsako priložnost socialnemu dialogu, eh, kar je bil problem pri prvih dveh neuspehih. Torej, nismo pa želeli tega mnenja bremeniti s tako imenovanimi rdečimi linijami, ki po mojem mnenju niso potrebne. Ali lahko to sprememo kot osnovo za razpravo v odboru um, za promet? Torej, gospod Howitt uh, je to vedno omenjal zelo odprto. Uh, Eh, razpravo smo na to temo imeli, ampak sedaj, ko pravite, da boste glasovali proti, če to ali ono ne bo upoštevano, eh, to me resnično zelo razočarano. Eh, cenim mnenje vaše skupine, to je vaša odločitev, ampak mislim, da sporazumni predlogi sprememb grejo zelo daleč v vašo smer, torej zato ste tudi nekaj prejeli, niste samo dali in mislim, da je to mnenje sedaj predobro uravnovešeno, da bi to preprosto zavrnili. Glede osmega člena šestega odstavka, tudi tu eh, je bila razprava najprej. O, v zvezi z predlogom spremembe gospoda Paha, na to uh, smo se tudi s tem strinjali, da je to lahko osnova, čeprav moja skupina uh, tu uh, eh, zauzema zelo drugačno stališče. Tu so ideološka razhajanja, ki so pomembna. Uh, In eh, mislim, da je tu treba eh, zavzeti razumen pristop. Eh, upam, da boste dobro razmislili o tem, kajti mislim, da so sporozumni predlogi sprememb um, dobri, da gredo v pravo smer in mislim, da se vse skupine strinjajo, da je to korak v pravo smer in to bo lahko tudi um, odpravilo predsejšnje število strahov, ki vzhaja, obstajajo v zvezi s to zakonodajo. In upam, da boste uh, razmislili, pred boste glasovali za to, da bomo imeli mnenje, ki bo močno, ki bo jasno in ki bo lahko osnova za pogajanja, tako da bomo tudi končno besedilo lahko podprli. Hvala lepa, poročevalec. Eh, torej, če tudi ste razočarani, bomo vseeno glasovali o vašem mnenju. In to zelo v kratkem. Gospod Kastler se nam je sedaj pridružil. Tako da sedaj predlagam, da nadaljujemo s četrto točko in sicer, da si pogledamo sporazumne predloge. Eh, v zvezi z njegovim mnenjem za, za odbor eh, IMKO glede programa Solvit in mu dajem besedo, da predstavi eh, sporozumne predloge sprememb. Dank. Najlepša hvala za besedo in opravičujem se za zamudo. Bil sem v odboru Envi in nisem bil posebno pozoren na dnevni red tega sestanka, nisem vedel, da sem tako na začetku že na vrsti. Imamo kompromise, ki jih podpira pet političnih skupin in izpolnili smo skoraj vse želje. To je nekako v tem božičnem duhu in mislim, da smo ravnali zelo dobro, kajti pri Solvitu gre za reševanje težav, problemov, smo nekako rešili vse probleme. Zahvaljujem se kolegom iz SND, Zelenih, Alde in pa EKR izdelali smo kar dober dokument. Pa pogledamo si te kompromise, ki smo jih dosegli. Pri prvem želim povedati, da smo skušali priti naproti uh, invalidom in pa tudi vsem drugim, eh, ki so imeli težave pri dostopanju do sistema Solvit. Potem, če grem naprej, v drugem predlogu spremembe imamo prav tako, pa tudi v tretjem predlogu spremembe, ehm, zapisanega nekaj o vlogi nacionalnih institutov. Torej, da morajo biti nacionalni pristojni organi biti vodilni znotraj solveta. Treba je zagotoviti, da bodo nargvajih podružnice solvita na voljo tudi v država članicah, v glavnih mestih, pa tudi v regijah, v manjših mestih. Treba je tudi ljudem eh, predstaviti možnost, da lahko dostopajo do teh izpostav. Če si pogledate glasovalni seznam, lahko vidite, da sem skoraj posod eh, narisal plus, tako da mislim, da bomo o tem glasovali dokaj hitro, da stvari ne bomo eh, zapletali in da bomo z tem predlogom tudi solvit napravili bolj prepoznaven, tako da bodo lahko potem tudi ljudje težave, ki jih imajo za zakonodaj Evropske unije, rešili na ustreznejši način. Še enkrat hvala vsem, ki ste sodelovali pri tem in hvala tudi za to, da bo ta doporočilo na nasno pobudo tudi delovalo. Hvala. Ja, Dobro. Se kdo oglaša? Če ne, potem. A ne, oprostite. Gospa Baldečino. Ehm, hvala, predsedujoča. Stolovali smo pri tem predlogu, kot je rekel pripravljalec mnenja. In če res želimo, da nam državljani zaupajo in če želimo, da podjetja zaupajo notranjemu trgu, potem moramo rešiti težave, ki jih imamo z javnimi organi, ne le na ravni držav članic, ampak tudi na čezmejni ravni potrebujemo ta mehanizem reševanja teh težav za te državljane ali podjetja. Veliko čast mi je bilo, da sem lahko sodelovala pri tem, da sem lahko predlagala predloge sprememb za to, da bo ta mehanizem, da bo to orodje solvit ukrepljeno. Ne le tako, da bo bolj vidno. Ne gre le za to. Ne prizadevamo si le za to želimo imeti učinkovito urodje, tako da bo to rešilo težave državljanov in podjetij. To smo upoštevali v predlogih, zato da bo to urodje Solvit na voljo za tiste, ki so prikrajšani, imajo kakšno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 se še kdo oglaša? Gospod Kasler, mislim, da nimate dodatnih komentarjev. Dobro, glasovali bomo pozneje danes. Sedaj pa gremo na šesto točko na dnevnem redu. Tu imamo mnenje pristojnih odborih Envi in Itre to sta dva pridružena odbora pri tem mnenju na lasno pobudo, zato da bi določili okvir podnebnih in energetskih politik do 2030. Za naš odbor je mnenje pripravil gospod David Kasa, predajam mu besedo, predstavi bo tudi pet kompromisnih predlogov sprememb. Prosim, gospod Kasa. Grazie, Hvala, predsedujoča. Potrudili smo se, kot se je le dalo, da bi osvetlili pomembnost evropske delovne sile. Ta mora biti pripravljena na potrebe prihodnosti v industriji ob upoštevanju podnebnih sprememb. Ne bom govoril predolgo, predsednica, ker smo oblikovali pet kompromisnih predlogov sprememb s sami zadevnimi v tej razpravi. Menim, da je bilo zelo pomembno omeniti naše delavce. To mora biti tesno povezano s potrebami industrije ni bilo lahko doseči kompromise, ampak kot je, gospomi, gos, kot je gospod kancler že povedal, smo v božičnem vzdušju, res je, uspelo nam je doseči dogovor pri tom predlogu, po glasovanju bomo imeli dobro uravnotežno poročilo. Sem prepričan. Hvala kolego. Klivetiju, Lambertu in drugim za sodelovanje in prispevke brez njihove pomoči nam ne bi uspelo doseči kompromisne predloge. Hvala. Kolegica, kliveti, hvala lepa. I praktik vine in kompletarja unor. Uh, to je zelo, zelo pomembno poročilo uh, in mislim tudi, da uh, zelo dobro dopolnjuje odločitve, ki smo jih že sprejeli v tem parlamentu, ki so povezane naprimer z programom Erasmus. Torej gre za to, da se čim bolje pripravi mlade tudi na zeleno gospodarstvo in tako dalje. Prav tako uh, to omogoča tudi zelo veliko možnosti na energetskem in podnebnem področju. Torej, to je eh, sektor, kjer lahko resnično ustvarimo zelo veliko število delovnih mest. Imamo zelo veliko ambicioznih eh, projektov do leta 2030 eh, in ne glede na to, kako dobro smo pripravljeni je to eh, še vedno neko področje, ki eh, predstavlja zelo veliko možnosti, pa tudi zelo veliko izzivov in je ključnega pomena za človeštvo. <laughs> Torej, vse, kar je povezano z izobraževanjem in tako dalje, in vse, vse, kar je s tem povezano, je dobrodošlo, torej vsi predlogi spremembe, ki gredo v tej smeri, so dobrodošli, če so konstruktivni. Sam bom glasovala uh, za uh, to poročilo in vsem želim prijetne praznike. Hvala, hvala tudi poročevalcu za. Shodišče tu glede kompromisov podpiramo tri kompromise od petih. Nekaj pridržkov vidimo glede potovanja. Kompromis gre sedaj v pravo smer v primerjavi s prvotnim predlogom, recimo pri kompromisu D. je bil prvotni predlog povezan z idejo o prenosu iz ila UNEPA, glede tega, kateri so energetsko intenzivni sektori, kaj lahko dejansko pomaga prilagajanju delovne sile pri tej tranziciji. Sedaj pa preučujemo, kako ohraniti delovna mesta, spreminjanjem nekaterih bolj obsežnih politik, ko gre za trgovino z emisijami, določanje cen in nekatere druge stvari. Mislim, da je to jasno v 20. predlogu spremembe. Ta predlog je samostojen, če na to gledamo iz energetskega vidika, potem ta kompromis v E ni najlažje, kajti tu imamo ta del vestila, ki ga lahko podpremo vsaj zato, ker je del predloga naš predlog. Tega seveda ne zanikamo in zavračamo, ampak gre za visoko energetsko intenzivno industrijo. Gre tudi za nadomestilo in pobod pri drugih energetskih politikah, ki jih imamo. Tako da smo zadržani glede teh dveh predlogov. Pri drugih treh kompromisnih predlogih pa smo zadovoljni z besedilom, razumemo v strud poročevalca, skušal je doseči kompromis. Kajti tu imamo različne politične skupine, ampak smo zadržani pri D in E. Zato tu ne bomo pripisali imi naše skupine. Hvala, gospod Kricman. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Najlepša hvala, gospod predsednica. Želim se zahvaliti kolegom, torej poročevalcem in poročevalkam ter poročevalcem v senci. V mnenju smo se osredotočili na samo bistvo, na samo nalogo. Se pravi, v tem dokumentu o energetski politiki smo se želeli osredotočiti tudi na socialno politiko. Zato imamo zdaj tu cilje glede podnebnih zavez, en cilj, dva cilja, tri cilje za prihodnost. Glede tega se želim zahvaliti vsem, ker je to je pomembno. Dosegli smo zelo kakovostne kompromise. In to tudi pomeni, da naša mnenja niso tako različna, ko govorimo naprimer o delovni zakonodaji, o socialpolitičnih zadevah in ko gre tudi za prihodne cilje pri podnebni politiki in pa okoljski politiki za čas do leta 2030. Kompromisi odražajo zelo dobro ravnovesje, eh, ki jih med prednostmi, ki jih nudi eh, energetski sektor in med eh, tem, da bi si določili preveč ambiciozni cilji, ki jih ne bi mogli doseči. Cilji ne smejo biti preveč ambiciozni, ampak morajo biti realni. Zato je dobro, ehm, da smo storili ravno to. Torej, imamo dobre kompromise, dobro ravnovesje in tudi dobro celotno mnenje. Hvala. Um, se oglaša še kdo? Ne. Gospod poročevalec, prosim. Nič ne bi dodal pravzaprav. Razumem stališče gospe Lambertz, ampak to, kot vsi veste, ne moramo doseči dogovora, da bi bili vsi zadovoljni. Torej, ostanimo pri tem, kar vidimo tu. Mislim, da je to zelo dobro poročilo in vsi bi morali biti zadovoljni s tem, kar smo dosegli tu drugič pa se bomo bolj potrudili. Hvala lepa. Ja, prihodnič 2040, ne vem, to ne bo takoj. Dobro, stali bomo tu, na tej stopni. Poznaje bomo glasovali o tem. Smo pri točki 8. Pri točki 8 bom predstavila osnutek pisma za predsednika odbora Juri, gre za prelaganje členov 290 pogodbe delovanja Evropske unije. To znaša na celo vrsto pravnih aktov, kjer ne bi uporabili postopek eh, regulative oziroma regulativni postopek s pregledom, to je tretji omnibus O tem smo govorili na prejšnjih sestankih tega odbora. S pisnim postopkom pa smo potem dosegli dogovor za to, da bi to upoštevali pomemben predlog spremembe. Čabaoris je želel to imeti, skrbelo ga je to, da bi prišlo do zamude zaradi rokov komisije. Komisija je to določila zaradi prilagoditve, tako da bi spremenili te roke. Ti delegirani akti se vedno pojavijo na koncu mandata. Tu gre za prilagoditev treh zakonodajnih aktov. Mi smo odgovorni za to. No, na začetku nas niso prosili za mnenje pri preučevanju prvega omnibusa smo se zavedli, da nimamo mnenja pri tretjem omnibusu. Odbor bo danes glasoval tem, priznati moram, da smo s koordinatorjem že poslali to pismo odboru za pravne zadeve, da bi to lahko vključilo v svoj pristop. Glede vsebine, imamo prvo prilogo, predloga. Tam predlagamo prilagoditev ukrepov prak z delegiranimi akti. V tem primeru nikoli ne bo težav. Potem druga priloga, tu komisija predlaga uskladitev prak ukrepov z izvedbenimi akti. Na podlagi poročila Cagar, to je bilo sprejeto odboru Juri v preteklosti, menimo, da mora biti postopek prak uradno prilagojen delegiranim aktom, posledično prosimo, da bi vse točke iz druge priloge bile črtane in da bi to vključili v prvo prilogo. Zato, da bi imeli pravni sistem delegiranih aktov, ampak vseeno, če bo odbor Juri želel imeti bolj fleksibilen pristop. Potem imamo ta dva primera, seveda mora komisija potrditi zelo tehnične zadeve, ko gre za tehnično obliko, ko gre za rok pošiljanja informacij. Tu pri teh zadevah lahko še vedno preučimo naše stališče in tako bomo to tudi predstavili predsednik odbora Juri. Radi bi spomnili, na rok delegiranja, pet let imamo maksimalno in to imamo tudi pomislike gospoda Orja, zato da bi predsednika opozorili na to, da ne smemo imeti prekrivanja pri preučevanju tega besedila. Kajti tu imamo evropske volitve v parlamentu, imeli bomo kampanje pred tem in potem poznaje tudi izvajanje ukrepov. Tako da prosimo da če bi odbor Juri s tem postopkom vsakič imel drugačno mnenje glede na odbor in če bi potem prišel do prilagoditve sistemov, bi želeli, da se posvetujejo z nami. Ali ima kdo kakšno vprašanje o tem? Čeprav razumem, smo tu zelo aktivni. Hvala lepa. Hvala za zaupanje, ki ste ga pokazali vaši poročevalki. Glede postopkovnih vprašanj. Sedaj smo pri deveti točki. Preučili bomo mnenje. Vrnili se bo nam pismo. Sedaj pa smo pri deveti točki. Tu gre za mnenje odbora za promet. Gre za predlog uredbe. Spremenili naj bi uredbo 718 skozi 1999 z dne 19. marca 1999. Tu gre za ukrepe glede zmogljivosti ladjevja skupnosti za pospeševanje prevoza po celinskih plovnih poteh. Poročevalka pa je Juta Steinruck. Tako ji predajam besedo, zato da bo predstavila osnutek mnenja. Prosim, poročevalka. Ja, vsem dank. Najlepša hvala, gospod predsednica. Načeloma pozdravljam predlog komisije. Z predstavniki sindikatov in pa ladjarjev sem se pogovarjala o tem predlogu in vsi menijo, da je dobro, da se 35 milijonov evrov nameni za rezervo, za rezervni sklad. Ampak teh 35 milijonov je treba oblikovati na ta način, eh, da bo ta sredstva možno tudi počrpati, kar pri prejšnjem skladu iz leta 1999 ni bilo možno. Zato smo se tudi odločili, da nekaj stvari spremenimo, da imajo tako zaposleni kot tudi podjetniki, torej zaposlovalci, delodajalci, možnost črpati sredstva iz tega sklada. Tu gre naprimer za posodabljanje flot, in da je treba pri posodabljanju flot upoštevati tudi izboljšanje delovnih razmer v podjetju. Potem naslednja točka, ki se mi zdela pomembna, je m, mm, enaka obravnava m, ehm, zaposlenih, ko gre za predčasno upokojevanje. Sklad bo moral prispevati tudi k temu, da se posadko dodatno izobrazi, usposobi, če je to potrebno. Posodabljanje flot, izobraževanje, usposabljanje zaposlenih pa mora biti tudi uh, javno objavljeno. In zato se nam je zdelo pomembno, da se podatki o vseh teh ukrepih tudi uh, objavijo. Podjetja, sindikati, združenja delodajalcev bi skupaj z pokojninskimi eh, blagajnami oziroma skupaj z eh, zavarovalnicami morali izdelati sezname tovrstnih ukrepov. Ti ukrepi bi se morali uporabljati tudi pri celinski plovbi in podjetjih, ki so dejavna v tem sektorju. Kajti tudi v tem sektorju je pomembno, kako se sredstva črpajo. Tudi tu tako delodajalci kot delojemalci vedo, kakšne so težave in vedo, kaj si želijo. In zato smo predlagali naslednje. V prvem členu si želimo, da bi države članice skupaj s socialnimi partnerji oblikovali ustrezne ukrepe. V prvi alineji smo predvideli možnost da bi tudi informacije o možnosti prekvalifikacije ali pa predčasne upokojitve eh, lahko bile financirane s tem skladom. Druga alineja. Tu želim zapisati, da obstaja tudi za člane posadke možnost prekvalifikacije, pa tudi možnost eh, predhodne upokojitve. Eh, za podjetja je komisija to že predvidela v lastnem predlogu. V tretji alineji smo zapisali, da vsi člani posadke mora imeti možnost dodatnega usposabljanja. V četrti alineji želim pojem particular zamenjati z eh, ladjarskim sektorjem. Kajti prvi pojem pod Eh, zajema premalo. Eh, in zato smo to zamenjali. Tudi v naslednjem, eh, naslednji formulaciji pojem organizacija ni dovolj širok. Zajeti moramo vsa podjetja, vse organizacije, vse deležnike, ki so lahko tu relevantni. In potem še peta alineja, kjer smo zapisali, da je treba delovne pogoje izboljšati sorazmerno z izboljšanjem pogojev na posameznih delovnih mestih. Mislim, da je komisija to že sama želela zapisati v lastnem predlogu, ampak tega ni storila. Tu smo si želeli biti bolj jasni in zato smo predlagali tudi to peto ali ne. Toliko z moje strani, veselim še za razprave. Hvala. Uh, Gospode Buker. Voorzitter, ik bedank de rapporteur voor. Uh... Hvala, poročevalka. Zahvaljujem se vam za vaše komentarje. Mislim, da je komisija tu predstavila odličen predlog. No, glede pridržke, lahko rečemo, da smo tu videli predvsej težav v tem sektorju prevoza. Šlo je za težko plovbo. Mislim, da moramo ustrajati na tem, na inovacijah, na posodobitvah, zato da bi poživili, pomladili ladjevje. Komisija predlaga, da bi vključili te sklade za posodobitev ladjevja. Mislim, da je zelo pomembno, da dobro porabimo sredstva, ker jih ni veliko v teh skladih, zato da bi se izognili potrati denarja. Tu imamo štiri ali pet ciljev, ki bi jih lahko izpolnili prav s temi sredstvi in mislim, da je tu lahko dovolj. Mislim, da je pomembno, da se ta sredstva uporabijo pravilno zato da bomo lahko imeli posodobitev, inovacije, ozelenitev, vse te cilje, ki so bili določeni. Seveda moramo hitreje napredovati, še pred koncem mandata bi morali doseči dogovor po prvi obravnavi. Upam, da bomo lahko še naprej nadaljevali delo po tej poti in da bomo vse zaključili še pred koncem tega mandata. Zato da bomo lahko izboljšali ledevje v skupnosti. Hvala lepa. Želite besedo? Komisija? Ne. Se še kdo oglaša? Ne. Ponovno poročevalka, prosim. Ja, hvala. Morda gospod Debaker še enkrat na kratko povem, da se sredstva od leta 99 niso črpala v celoti. Pri določanju ciljev v sami uredbi moramo paziti tudi na število ladij, ki so dejavne v celotnem območju notranjega trga in tu delovati kar se da tržno. Se pravi, da oblikujemo predlog tako, da bo tudi v praksi izvedljiv. bi, v preteklosti ni šlo za to, da je bilo na voljo premalo sredstev, ampak sistem črpanja ni bil dovolj izprožen, ni bil dovolj enostaven. Zato se je sredstva niso črpala. Hvala. Zelo dobro, hvala, poročevalka. Imamo rok za uložitev predlogov sprememb na podlagi osnutka mnenja. Bo to določeno? Tu imamo že osem predlogov sprememb osnutku. Rok je določen do 7. januarja. Do 12. Do povdne. Te predloge spremem bomo pravčili 22. in 23. januarja na zasedanju 12. in 13. februar pa bomo o njih glasovali. Odbor za promet bo o tem glasoval v istih datumih, kajti izreči se morajo 20. februar prihodnje leto, zato da bi to šlo na plenarno zasedanje aprila 2014. Tam bo seveda veliko točk na dnevnem redu. Zaključili smo z obravnavo te točke na dnevnem redu in sedaj smo pri deseti točki. Pri deseti točki vam moram predstaviti smernice za politike zaposlovanja držav članic. Če si pogledate besedilo Komisije za svet, vidite, da je to zelo kratko, kajti pravzaprav gre za popolnoma formalen postopek. Tudi, če govorimo o smernicah za zaposlovanje Vsak ukrep je potreben, kajti tu moramo preučiti, ali se morajo stvari prilagoditi ali odmakniti. Po sprejetju smernic odgovornosti Čave Orja na začetku mandata smo vsako leto le potrjevali. Pravila in smernice ki smo jih sprejeli v preteklosti. Koordinator oziroma koordinatori so se 11. septembra odločili za poenostavljen postopek pri tem besedilu. Kot je bilo to predvideno v členu 46. prvem odstavku uredbe naše skupščini. Predsedstvo lahko po prvi obravnavi predloga tako dobi možnost sprejeti predlog brez predloga sprememb. To je pravilo 46.1. Prebrala bom to, kot to piše v našem poslovniku. V angliščini bom prebrala, kajti besedilo pred mojimi očmi je zapisano v angliščini. To pravilo 46.1 določa, da bomo imeli vsaj desetino členov, ki ogovarjajo, če desetina ogovarja, potem se v parlamentu predstavi poročilo za sprejetje predloga. V našem primeru bi šlo za to, da bi o tem zasedali februarja. Kakšen pa je predpogoj za to, da bi imeli večino pri desetih odstotkih, torej imamo pet članov odbora za zaposlovanje, potem imamo rok za uložitev predlogov sprememb. To lahko začne teči in velja do 14. januarja, so 14 do 12. Če moramo predloge preučiti v tem odboru, bo to preučeno na sestanku 22. januarja 2014 poročilo pa bo sprejeto na našem sestanku odbora in sicer 23. januarja. Če ni predlogov sprememb, bo besedilo sprejeto. Naj spomnim na kontekst, gre za izvajanje določb iz člena 148 z drugega odstavka pogodbe, tako da lahko sprejmemo te smernice. Če nihče ne ogovarja temu postopku, predlagam, da sploh ne določimo roka za vložitev predloga sprejem, ampak da to sprejmemo. Čez nekaj trenutkov. Nihče ne ogovarja, nihče se ne oglaša, nihče ne razume, zakaj gre pri te politike zaposlovanja, to gre za birokratske postopke. To ni povezano z realnostjo, situacijo zaposlovanja vsake države članice Evropske unije. Hvala. Zaključili smo z obravnavo desete točke. Ima kdo kakšno točko po točko razno? Dve minuti imate za to. Ja. Dobro. Dve minuti sta potekli, to sem zračunala na pamet, zato predlagam, da gremo na glasovanje. Naj spomnim, da pri desete točki ni bilo govorov, zato minimo, da je naše poročilo o smirnicah za politike zaposlovanja držav članic sprejeto. Skladno s členom 46.1 naše uredbe. Sedaj pa smo pri 11. točki. Imate vsi glasovalne kartice? Glasovali bomo glede plodnih pogajanj s svetom o uredbi, ki se naša na sklad za Evropsko pomoč najbolj ogroženim. Še nekaj bi rekla. Poleg eh, teh sklepov pogajen smo prosili Evropsko komisijo naj pripravi izjavo za plenarno zasedanje, naj pripravi obrazložitev statusa v socialnem področju. Do plenarnega zasedanja bomo lahko pojasnili vsebino tega sporočila, ki ga bo komisar predstavil na plenarnem zasedanju. Če se ne oglaša nihče, predlagam, da elektronsko predstavimo rezultate pogajanj, da glasujemo o tem. Prosim, glasujmo. better and better again. Marijana Arkin, if you want to vote, you Marijana, če želite glasovati, pohitite. Sicer lahko zaključimo z glasovanjem. Monsieur Benanias. Gospod Benanias. Tu ste. Dobro, vsi so glasovali. Glasovanje je zaključeno. 32 glasov, 30 za, 2 proti, nihče ni vzdržan. Čestitke pročevalki gospe Kostelo in celotni pogajalski ekipi. smo pri 12. točki. Tu gre za pismo, ki sem ga predstavila prej. To je pismo, ki ga bomo naslovili na odbor Juri glede tretjega omnibusa. Tu gre za prilagajanje členoma 290 in 290 pogodbe delovanja Evropske unije imamo cel niz zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom. Predlagam, da glasujemo elektronsko, zato da bodo lahko vsi izrekli svoje mnenje. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. 34 glasov. 33, 31 za, 2 proti, nišče ni vzdržan. Sedaj pa smo pri 13. točki. Pri 13. točki bomo oglasovali o snutku mnenja glede poročila Solvit, odbora Inko. Tu imamo mnenje gospoda Martina Kaslerja. Prvi odstavek kompromisa. Pet skupin imamo tu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Po odstavku 1, kompromis B, pet istih skupin imamo tu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi odstavek, kompromis C, pet skupin imamo, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji odstavek, kompromis D, pet skupin, za, proti, vzdržani, sprejeto. Po tretjem odstavku imamo 13. predlog, Antigoni pa po dopolu, glasujemo po delih, prvi del, to so besede spodbujajo države članice, da okrepijo sinergije med Solvitom in administracijami, zato bi imeli boljšo koordinacijo sistemov socialne varnosti. Kdo je za ta prvi del? Za proti vzdržani sprejeto, v zato, da bi dodali te besede, za proti vzdržani zavrnjeno. Četrti odstavek, kompromis E. Pet skupini imamo, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Po četrtem odstavku imamo kompromis J, pet skupin imamo tudi za proti vzdržani sprejeto. Peti odstavek, kompromis F, pet skupin imamo, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Po petem odstavku imamo kompromis G, pet skupin imamo tudi za proti vzdržani sprejeto. šesti odstave, kompromis H, petih istih skupin. Te skupine so res sodelovali skupaj, da je zaproti vzdržani sprejeto. Sedmi odstave, kompromis I, petih istih skupin, da je zaproti vzdržani sprejeto. Zaključili smo z glasovanjem pri predlogi spremem, glasujemo celotno mnenje elektronsko, prosim. Ste vsi lahko glasovali, glasovanje je zaključeno. 35 glasov, 35 za, nihče ni proti, nihče se ni vzdržal. Čestitke. Poročevalki. Smo pri 15. točke. Tu imamo snutek mnenja odbora Tran glede uredbe za dostop do trga pristaniških storitev. Tu gre tudi za finančno preglednost pristanišč. Gre za osnutek mnenja Filipa Debakarja. Osnutek mnenja. Osnutek mnenja je to, mislim, da gre za osnutek uredbe, ne osnutek mnenja. prosimo za zavrnitev vseh predlogov uredbe. V obliki šestega predloga spremembe Elizabet Šrotr to predlaga, kdo je za. Proti. Vzdržani. To bomo preverili. Ste vsi lahko glasovali? Glasovanje je zaključeno. 18 glasov za, 18 proti. Nekdo se je vzdržal. To se imenuje narrow escape, zelo tesen rezultat. To ni spreto. Pročavka je zadovoljna. Smo pri prvem členu, drugem odstavku, točki C, predlog 27 Richarda Howita. To je predlog črtanja. Kdo je za? proti vzdržani. To bomo preverili, glede na predhodno glasovanje. Glasujmo. Ste vsi lahko glasovali? Glasovanje je zaključeno. 19 za, 18 proti, nihče se ni vzdržal. To je sprijeto. Prvi člen, drugi stavek, točka C je črta. Prvi člen, drugi odstavek, točka D, predlog 80 Richarda Howita, tudi tu naj bi šlo za črtanje te točke, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. Ste vsi glasovali, glasovanje je zaključeno. 19 glasov za, 18 proti, nihče se ni vzdržal, sta glasovanje točka D s črta. Točka G, predlog 29, istega avtorja, predlog 30 Jute Steinruck, gre za identične predloge spremem, črtali naj bi točko G, glasujmo elektronsko. Prosim. Ste vsi glasovali, glasovanje je zaključeno. Enak rezultat, to je sprejeto, 19 glasov za, 18 proti, nihče se ni vzdržal. Naslednja točka, gre za točko H, tu imamo predlog N30, Richarda Howita, gre za črtanje točke H. Glasujmo elektronsko, prosim. Ste vsi glasovali? Hvala. Ja, glasovanje je zaključeno. 19 glasov za, 18 proti, nihče se ni vzdržal. Točka H se črta. Drugi člen, prvi odstavek, točka 1, predlog 32, Jean-Pierre odija. Tu ne gre za predlog črtanja, pročevalka je proti. Kdo je za? Proti. Vzdržani. To je v veliki meri sprejeta. 2, 1, 1 se spremeni. Drugi člen, stavek 1, točka 2, predlog 33 Richarda Howita, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Drugi člen, prvi odstavek, 14. točka, predlog 34 Žona Pjera Odija, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Drugi člen, prvi odstavek. Po točki 18, predlog 35 Richarda Howita, kdo je za, proti, vzdržani, Zavrnjeno. Četrti člen, prvi odstavek, predlog 36, Jute Steinrock, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. Četrti člen, drugi odstavek, uvodni del, predlog 37, Elizabeth Schröter, kdo je za? Proti, vzdržani, to bomo preverili. Preverili bomo pri predlogu 37, prosim glasujmo. Ste vsi glasovali, glasovanje je zaključeno. 19 glasov za, 18 proti, nihče se ni vzdržal. To je naša večina za enkrat, to je spreto. Četrti člen, drugi odstavek, točka A, predlog 38 Elizabeth Schröter. Počvarec je za, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 4.2c. Predlog 39 Elizabeth Schröter. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 40 Đorđa Baka, to je kompatibilno z 39 za proti vzdržani. Sprijeto. Četrti člen, drugi odstavek po točki D, kompromis DA. Štiri skupin, doj za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti člen, tretji odstavek, predlog 44. Serđa, Pavla in Silvestrisa. Kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. Preverili bomo. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. 20 glasov za, 16 proti. To je sprejeto. Peti člen, drugi odstavek po pododstavku 2, predlog 45, Elizabeth Schroeder, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6. člen, prvi odstavek, po točki B, predlog 46 Richarda Howita, proti vzdržani sprejeto. 7. člen, drugi odstavek, predlog 47, to ni dopustno, kot tudi 48, 49, 50 in 51. Tako da smo pri 8. členu, prvem odstavku, točki A, to je predlog 52, Elizabeth Schröter. Poročevalec je za, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 8. člen, prvi odstavek, po točki C, predlog 53 Richarda Howita, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog 54 ni dopusten. Smo pri 8. členu, 6. odstavku, to je predlog 55 Richarda Howita. Tu gre za predlog črten in to je za proti vzdržani zavrnjeno. Ne, ne, ni treba. Potem predlog ne. Ne, ni treba preveriti. Vem, da imam prav. Lahko preverimo. Ja, ja. Vem, da želite imeti točno število za pogajanje. Dobro, glasujmo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. 14 glasov za, 23 proti, enozdržen, brez presenečen, predlog 55 ni sprejet. predlog. Predl usni predlog. S tem nismo mogli glasovati tu. Če je predlog 55 sprejet, ker je bil zavrnjen, lahko glasujemo o ustnem predlogu spremembe. Torej, glasujemo o tem predlogu. Ali kdo nasprotuje ustnemu predlogu spremembe Richarda Howita? Ne? Torej, glasujmo o ustnem predlogu Richarda Howita. Kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da je sprijeto. Richard Howitt, želite preveriti? Ja, občutek imam, da ja. Torej bomo preverili še elektronsko. Um, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 31 eh, za, 7 proti, nihče se ni vzdržal. Sprejeto ampak eh, torej 55. predlog spremembe gospoda Baha pa torej eh, pade. Tako da nadaljujemo s členom 10, eh, kompromis E, kdo je za, proti, kdo se vzdrži sprejeto. Na to um, kompromis EA, e kdo je za, proti, sprejeto. Člen 10 odstavek 3. E, torej amandma 64, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Na to amandma 65, e, to je skladno, torej kdo je za, kdo je proti, se vzdrži, sprejeto. E, člen 10, amandma 66, za, proti, se vzdrži, bomo preverili elektronsko. Amandma 66. Ste končali z glasovanjem? Konec glasovanja? 19.19. Ni sprejet. Torej, člen 11, amandma 67, Richarda Hovita, kdo je za, proti, se vzdrži, zavrnjeno. Na to poglavje 2a, amandma 98, Richarda Hovita, kdo je za, proti, se vzdrži, zavrnjeno člen 12 odstavek 3 amandma 69, eh, Jean-Pierre Audija za proti, kdo se zdrži, zavrnjeno. Člen 12 odstavek 7, amandma 70 za proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Člen 15 eh, odstavek 1, eh, amandma 71 Elizabeth Schutter, kdo je za proti, se vzdrži, zavrnjeno. Člen 16. Aha, bomo preverili amandma 71. Elektronsko očitno bomo morali za Božič vse glasove preštevati elektronsko. Dobro, ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 1919. Eh, prav ste imeli, da ste zahtevali um, elektronsko preverjanje, ampak tudi jaz sem imela prav, da je to zavrnjeno. Dobro, na to eh, člen 16, kompromis F eh, za. Dobro, mislim, da bo to samo še poslabšalo situacijo. Dobro. Torej, eh, kompromis F, ki ga predstavljajo štiri skupine, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Eh, člen 16 odstavek 1. Torej, to je amandma 75 UT Steinruck, kdo je za, proti, se vzdrži, zavrnjeno, ampak če želite, lahko še preverimo, če želite. Dobro, bomo še preverili elektronsko amandma 75. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? To je več kot očitno sprejeto. 32 za, 7 proti, nihče se ni vzdržal. Dobro. Tudi tu je bilo korisno, da smo preverili. Na to člen 16, amandma Žorža Baka 76, sprejeto člen 17, eh, amandma 77, eh, to je nedopustno, enako velja za ustni amandma čl... in enako velja tudi za naslednje tri amandmaje, tako da nadaljujemo z uvodno izjavo 5 amandma 1. Kdo je za, proti, se vzdrži sprejeto. Na to drugi amandma poročevalca za, proti, se vzdrži, bomo preverili elektronsko, torej amandma 2. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 za, 18 proti, nihče se ni vzdržal, torej sprejeto. Vodna izjava 6, amandma 7, Richarda Howita, kdo je za? Proti, se vzdrži, sprejeto. Vodna izjava 7, kompromis A, ki se ga predstavlja štiri skupine, kdo je za? Proti, se vzdrži, sprejeto. Na to imamo amandma 10, Richarda Havita, za, proti, kdo se vzdrži, bomo preverili elektronsko. Amandma 10, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 24 za, 15 proti nihče se ni vzdržal, to je jasno sprejeto. Na to vodna izjava 9, amandma 11, eh, rečo Dahovita, kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Vodna izjava 12 pade, oziroma amandma 12 pade, na to imamo vodno izjavo 14, kompromis B, za proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Uvodna izjava 19, kompromis eh, C, tri skupine 100%, kdo je za, proti se vzdrži sprejeto. Eh, uvodna izjava 19, amadma 19, Baha, za, proti se vzdrži sprejeto. Amandma 20 je nedopusten, na to 21, Richarda Havita, za, proti se vzdrži 21. Torej, za, proti, kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Na to imamo v odnozjavo 22, amandma 22, sprejeto. Amandma 23 je nedopusten. Na to imamo kompromis D, vodna izjava 31, to so predstave štiri skupine, kdo je za, proti se vzdrži sprejeto. Na to vodna izjava 31, torej amandma 26 je nedopusten in bomo glasovali elektronsko vsem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 14 proti, nihče se ni vzdržal torej predstavljam si, da poročevalec ni povsem zadovoljen, ampak vsaj malo zadovoljen. Torej čestitke. Dobro, točka 16. Tu bomo glasovali o um, mnenjih odbora Intre um, in Envi. Et, v zvezi z z poročilom na lastno pobudo in sicer eh, gre za okvir podnebne energetske politike do 2030. Eh, torej kompromis A, ki ga predstavlja štiri skupine, kdo je za, proti se vzdrži sprejeto. Um, Odstavek 1, amandma 3, Ole Kristensen za, proti se vzdrži sprejeto. Amandma 4, Minodore Kliveti za, proti se vzdrži sprejeto. Amandma 5, Jurgena Krojcmena za, proti se vzdrži. Kdo je za? Kdo je za amandma 5? Kdo je proti? Kdo se vzdrži, bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 za, 17 proti, en se je vzdržal, torej sprejeto. E, na to paragraf, torej odstavek 1, amadma 6, torej Kristjan sem za, proti, kdo se vzdrži sprejeto. Amadma 7, gospe Kliveti, za, proti, se vzdrži sprejeto. Amadma 8, iste avtorice z uh, ustnim amadmajem. Torej, kdo je za osmi amandma, ki je tako spremenjen? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Torej, kdo je za? Še enkrat, kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto na to odstavek 1D, amandma 9, eh, gospe Kliveti za, proti se vzdrži sprejeto. Odstavek 2, kompromis eh, B, ki so ga pisali štiri skupine, kdo je za, proti se vzdrži sprejeto. Odstavek 2, mandma 12, Ole Kristensen, kdo je za, proti se vzdrži sprejeto. Odstavek 3, eh, kompromisni mandma C, ki so ga pisali štiri skupine, kdo je za, proti se vzdrži sprejeto. Odstavek 3, eh, amandma 16 eh, Jurgena Krojcmana, kdo je za, proti se vzdrži sprejeto. Odstavek 4, eh, kompromis D, tri skupine, kdo je za, proti se vzdrži sprejeto. Na to odstavek 4, amandma 18, in sicer v dveh delih. Prvi del, torej stress and necessity do incentive sectors, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto zavrnjeno. Torej, drugi del, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, drugi del je sprejet. Na to 20. mandma ni dopusten, na to odstavek 5, to je kompromis E, ki so ga predstavili tri skupine, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Na to imamo odstavek 6, amandma 25 za, proti se vzdrži, e, sprejeto. Sedaj bomo glasovali še o celotnem mnenju elektronsko. Začenjamo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? 3, 39 e, za, nihče proti, nihče se ni vzdržal. Čestitke poročevalcu. Uh, torej naslednje glasovanje, torej zadnje glasovanje danes popovdne je točka 17. Torej točka 17. Torej, eh, na sestanku koordinatorjev smo se dogovorili, eh, da bodo amandmaji uloženi. In sicer eh, gre za poročilo na lasno pobudo enako spolo v Evropski uniji leta 2012. Torej, nimamo prav dosti časa več kajti odločili smo se, da ne bomo imeli formalnega mnenja, temveč eh, samo neposredno predloge spremembe v odboru. Torej, odstavek 1, to imamo amandma 3, minuto rekliveti, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto. Eh, odstavek 2, amandma 4, iste avtorice, za, proti, se vzdrži sprejeto. Odstavek 3, eh, amandma 5, iste avtorice, za, proti, se vzdrži sprejeto odstavek 3, amadma 6 iste avtorice. Tu uh, je bila prošla za ločeno glasovanje. Spravi prvi del, notes do development, kdo je za, proti, se vzdrži zavrneno. Preostanek besedila za, proti, se vzdrži sprejeto. Odstavek 4, amandma 7, uh, eh, Klodet um, eh, Baldečino, kdo je za. Zakaj je proti, da se vzdrži sprejeto? Odstavek 4 amandma o 8 in je dorekli veti. Prvi del. Kdo je za, proti, se vzdrži. Zavrnjeno. Drugi del. Kdo je za, proti, se vzdrži. Drugi del je sprejet. Na to odstavek 4 amandma 9 in je dorekli veti. Za, proti, se vzdrži. Kdo je proti? Kdo se vzdrži zavrnjeno? amandma deset iste avtorice bomo preverili, bomo preverili devet elektronsko. Torej začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 15 za, 19 proti, 4 vzdržani, zavrnjeno. Amandma 10 iste avtorice, kdo je za? Proti, se vzdrži sprejeto. 18 ste avtorice za, proti se vzdrži sprejeto. 12 ste avtorice za, proti se vzdrži sprejeto. 13 ste avtorice za, proti se vzdrži sprejeto. 14 ste avtorice za, proti se vzdrži sprejeto. Na to odstavek 6, amandma 15 ste avtorice, torej v dveh delih na prošnjo ELS. Eh, e torej, amandma 15. 15, razen stavka, torej dva dela imamo. V prvem delu imamo besedilo brez stavka to recognize the added value of women in their workplaces, en torej brez tega dela. In pa eh, torej z uh, ustnim amandmajem skupine ELS. Dobro, potem bomo glasovali o prvem delu, na ta način spremenjenim delom. Torej, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Kdo je za uh, te dodatne besede v rezervi, za, proti, se vzdrži, zavrnjeno. Na to odstavek 6, uh, uh, amandma 16 gospe Valdačino, torej sprejeto. Amandma 17 sprejeto, 18 za, proti, zavrnjeno. 19 tiste avtorice za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. 20 iste avtorice za, proti, se vzdrži sprejeto. Vodna izjava C, amandma 1, iste avtorice za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. 21. Uvodna izjava F, amandma 2, za, proti, to se vzdrži, sprejeto. Torej, s tem smo zaključili z glasovanji za danes in v točki 19 sedaj dajem besedo. Torej, o, o eh, našem. Eh, poroči, raziskovalnem poročilu o vlogu in delovanju eh, trojke ECB komisije in mednarodni denarni sklad v zvezi z državami v programu euroobmočja. Torej, tu gre za uh, poročilo, kjer je poročevalec Alejandro Serkas in tu smo že prosili, da bi sodelovali z odborom za gospodarske in denarne zadeve, ki pripravlja poročilo na isto temo. Uh, ampak konferenca predsednikov na sestanku 12. decembra ni želela, da bi na to temo delali eh, s tem predlaganim postopkom, temveč eh, je odbor predlagal, da paralelno pripravimo poročilo na lastno pobudo na isto temo in o tem bomo sedaj uh, Na ta način bomo sedaj obravnavali to vprašanje. Hvala lepa predsedujoča. Kot rečeno, imamo tu priložnost, da pripravimo poročilo na lastno pobudo, ampak danes na sestanku eh, zjutraj smo se z poročevalci v Senci eh, dogovorili, da bomo uporabili isti dokument, eh, ki sem ga že pripravil v obliki mnenja za komisijo ECO tako da v tem dokumentu um, um, manjka eno poglavje, ki bo pripravljeno. Uh, in na to bomo vključili uh, tudi vso to do dokumentacijo, zato da bo uh, poročilo imelo širšo razsežnost. Torej, na to temo smo že imeli briefing. Uh, in eh, tam eh, bomo eh, tudi lahko razpravljali o vsej dokumentaciji, ki so jo pripravile države. V prihodnih letih bomo pripravili tudi štiri globlje študije v zvezi s temi štirimi državami. Naše delo se nanaša na zaposlovanje in socialne dimenzije. Ne bomo govorili o e, gospodarskih vidikih, tudi o nacionalnih vidikih. Ne, e, to bo že itak vključeno v e, delo odbora ECO in AFCO in zato smo se odločili, da se bomo osredotočili na zaposlovanje in socialno vključenost. Po drugi strani pa je naše področje uporabe torej omejeno na štiri države, Grčijo, Portugalijo, Portugalsko, Cipr in Irsko. In eh, te države bodo predmet analize, ne bodo pa to, ta predmet analize um, Španija, eh, Mačarska, um, Romunija in pa um, Latvija. Kaj ti uh, te države niso eh, v evroobmočju, vsaj ne vse v evroobmočju in eh, čeprav imamo veliko podobnosti, eh, je šlo v teh dveh slopih držav za zelo različne pobude in intervencije. Torej toliko vsebinsko. Um, Torej, pripravili smo osnutek tega poročila. Ta bo imel tri dele. V prvem delu bomo razpravljali o dejstvih, torej predstavili bomo dejstva, ki po mojem mnenju eh, niso sporna, se pravi, gre za zakonske, eh, torej tako eh, nacionalne, evropske kot mednarodne zakonske obveznosti in tu smo upoštevali tudi ustrezno socialno-evropsko zakonodajo, ki je bila že predmet zelo veliko razprav in bo verjetno tudi predmet razprav v prihodnosti. V drugem delu uh, sem analiziral, kar so tudi dejstva, realnost in uh, sicer um, uh, posledice. Tu sem se omejil uh, na uh, posledice. Uh, tarč oziroma ciljev eh, strategije 2020, kajti eh, je tudi namen eh, tega parlamenta in tega odbora, da se razpravlja o razsežnostih zaposlovanja izobraževanja in socialnega dialoga v povezavi z, s temi cili, torej Evrope 2020. In na koncu pa imamo še priporočila. Torej, kar se tiče obveznosti, eh, tega nimam zapisanega, ampak mislim, da je povsem jasno, da moramo analizirati, da so eh, torej, obveznosti nekaj, kar je obvezno, to je že iz, eh, iz imena mogoče izpeljati. Se pravi, tu je treba spomniti tudi na to, da se analizira torej člen 9, eh, ki eh, zahteva, da so vse politike in vse dejavnosti Evropske unije eh, skladne z cilji boja proti socialni izključenosti, zaščiti in varstvu človekovih pravic in zagotavljanje zaposlovanja in delovnih mest. Torej, to je mandat trojke in to je nekaj, kar so vsi te organi morali upoštevati. Torej, to je tudi skladno z eh, pogodbo Evropski uniji v zadevnih členih, se pravi, eh, kot je tudi zapisano v členi, členih 2 in 3, je to tudi eh, del um, socialne listine Evropske unije. Se pravi, treba je upoštevati vse uh, cilje in vse mandate. Uh, Eh, te zadevne zakonodaje, torej naj si bo um, listine o temeljnih eh, pravicah, kot tudi socialne listine. Se pravi, gre za naprimer člene 30, člene 31, 34, boj proti revščini, 35, socialne storitve gospodarskega interesa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 očitno je, da je treba v tem odboru eh, za zaposlovanje obravnavati tudi eh, cilje 2020 eh, in kakšna bo vloga trojke na področjih, kot je zaposlovanje, kot so rezultati boja proti revščini, socialne vključenosti in tako dalje. Mislim, da um, lahko. Uh, da to poročilo zaključimo s tem, da obžalujemo, da Eh, nismo uspeli doseči vseh eh, teh rezultatov in da celo tisto, kar je obvezno države članice, niso mogle vedno izpolniti. In prav tako bom negativno ocenil eh, posledice glede na to, da obstajajo posvetovalni inštrumenti v Evropski uniji, moramo gotoviti, da ti inštrumenti niso bili izkoriščeni, naj si bodo to temeljne pogodbe, eh, naj si bodo eh, razni dokumenti, ki jih pripravljata tako socialni odbor kot odbor za zaposlovanje. In eh, vprašanje, ki se postavlja, je, kako kakšne so posledice, ugotavljam, da so posledice dramatične. Torej na področju zaposlovanja eh, bil bi čudež, če bi eh, to lahko kakorkoli izboljšali. Vidimo, da je šlo za eh, masivno uničenje delovnih mest. 15 odstotkov vseh razpoložljivih delovnih mest je bilo uničenih. In to je zgodovinski rekord, torej več kot milijon delovnih mest v teh štirih državah, eh, najvišja raven brezposelnosti in to je še posebej eh, dramatično eh, za mlade, torej več kot 50 odstotkov v teh omenjenih državah. Prav tako je to tudi eh, tragično za najbolj ranljive skupine, za ženske, za priseljence in tako dalje. In na koncu gre tudi za to, da je ta situacija postala, postala kronična za milijone eh, ljudi v zadnjih eh, treh letih. Eh, tudi na področju revščine so podatki grozni. Torej, revščina se je zelo uh, povišala in tudi tu dosegamo rekorde in to ima še zlasti dramatične posledice za uh, za otroke. Torej, otroci predstavljajo več kot polovico tega revnega prebivalstva. Evropa eh, mora eh, izpolnevati te cilje po členu 12 eh, listine o socialnih pravicah. Torej, kar se tiče ciljev 2020 na področju izobraževanja, tu vidimo, da so nekateri rezultati bili doseženi, se pravi, eh, manj eh, mladih prekine izobraževanje eh, in več jih nadaljuje tudi z tretjestopenskim izobraževanjem. Ampak problem je v tem, da potem ni, ni delovnih mest in zato se tudi to usposabljanje in šolanje, izobraževanje podaljšuje, zato ker na koncu tega ni delovnih mest, kar se tiče socialnega dialoga. Eh, to, je, to sem sistematično napadal v vse čas, eh, zato ker gre resnično za sistematično uničevanje socialnega eh, dialoga v teh državah. Torej, mandat trojke uničuje temeljne socialne dogovore v posameznih državah. Torej v zadnjem delu bom predstavil priporočila, ta so zelo preprosta in sicer eh, prosil bom komisijo, eh, da posveti malce v temne kotičke eh, in da se ne osredotoča samo na gospodarske vidike temveč da se osredotoča tudi na žrtve te gospodarske situacije v zadnjih treh letih. Torej, edino, kar prosim Evropsko komisijo, je, da uh, resnično analizira uh, situacijo, kakršna je in da oceni, kaj se je zgodilo v teh eh, državah uh, v luči strategije 2020. Uh, mislim, da se to bo pojavilo. Uh, povsem očitno je, da eh, je ta situacija, da ni samo konjunkturna, temveč da eh, resnično je eh, na globli ravni uničila socialne sisteme. In če tudi so bili nekateri programi za izboljšanje gospodarske situacije in ti so bili do neke mere uspešni, za eh, najbolj dramatične vidike eh, revščine eh, in pa socialnega dialoga tega ni bilo. Torej, upam, da ne bo več trojko prihodnosti, tega ne potrebujemo, ne potrebujemo takšnega posega v pogodbe in v inštrumente, ki že obstajajo. Če želimo, da se skladi upravljajo demokratično, potem potrebujemo eh, evropski odgovor, ki mora biti na medvladni eh, ravni in pri tem ne smemo pozabiti eh, na listino o temeljnih pravicah, o socialnih pravicah In ne smemo pozabiti tudi eh, to, da je važnejše eh, kot reševanje gospodarske in finančne situacije reševanje ljudi. Torej, toliko o tem poročilu. Eh, pričakujem, da bom zapolnil obstoječe vrzeli. Torej, za enkrat je to poročilo zelo kratko, samo štiri Eh, strani ima to mnenje in upam, da bo eh, to mnenje tudi eh, dopolnilo tisti dokument, ki ga bo predstavil AFKO. V vsakem primeru bo to ustno poročilo tega odbora tako da, bo vsaj, da bomo vsaj pozno, bolje prepozno kot nikoli, o, o tem ljudi obvestili. Eh, Hvala lepa. Sedaj odpiram seznam govorcev. Bom poskusila dati prednost poročevalcem v senci, torej gospod Gastos, Marjan Harkin. Izvolite, gospod Bastos gospa predsednica in hvala tudi gospodu Serkasu za tale uvod. Gre za zelo pomembno poročilo o delovanju trojke in o memorandumu o sodelovanju, ki je s tem povezan. gospod Serkas govori o sinergijah, ki ne bi bile dobro oblikovane. Govori o tem, kaj se dogaja v državah, v katerih trenutno deluje trojka. Govori pa tudi o posledicah, ki jih imajo cilji strategije 2020. Mislim, da glede same strukture poročila na lastno pobudo nimamo kakšnih večjih pomislekov, tudi ne glede dela, ki ga upravlja odbor Ekon. To delo poteka sicer eh, na drugačen način, ampak vseeno. Mislim pa, da bomo morali upoštevati dejstvo, da je poročilo na lastno pobudo našega odbora omejeno na določene vidike, torej na vidike zaposlovanja, socialnih zadev, eh, posledično na zaposlovanje v praksi, na izobraževanje, na prenehanje izobraževanja in na brezposelnost. Treba je nekaj zapisati o tem, kako ljudje v državah, v katerih trojka trenutno intervenira, gledajo na njeno delovanje. Mislim, da bo treba te podrobnosti v poročilu vsekakor omeniti, kajti treba je upoštevati stanje v teh državah. Stanje v državah, v katerih je prišlo do posega trojke. Tudi stanje, ki je bilo, oziroma ki je bilo predhodno trenutnemu delovanju trojke. Se pravi, nekaj treba zapisati o pogojih, pod katerimi je trojka začela svojim delom v omenjenih državah. Treba si ogledati, kakšno je bilo izhodišče um, za reforme trga dela, tako da je, so trgi dela v omenjenih državah postali spet aktivni. Treba je tudi zapisati nekaj o alternativnih ukrepih, ki bi prišli v poštev, če trojke ne bi poslali v te države. Treba je zapisati nekaj o tem, kaj bi lahko države same storile, če trojka ne bi posegla v dogajanje. In ali bi lahko sploh kaj storile same. Vedno so stvari bolj jasne po intervencijo. Post festom. Kaj ti mednarodni denarni sklad, komisije in pa Evropska centralna banka so vsekakor v teh državah, v katerih so intervenirali, začeli izvajati določene ukrepe. Ampak, kot rečeno, morda je tu šlo za ukrepe, ki bi jih tudi države same že začele izvajati brez posega trojke. Mislim, da je treba tudi pripraviti okvir, ki bo tem državam omogočil, da preživijo na nek način tudi brez posega trojke v prihodne. Da državam, zadevnim državam, omogočimo preživetje tudi brez dodatnih reševalnih posojil. Gre torej za vprašanje celotnega sistema in za alternativ, ki so bile na voljo in so na voljo. Gre za podrobnosti iz memoranduma o sodelovanju, ki bi jih lahko oblikovali kot eh, pozitivne. Ekon je zapisal nekaj o dejanskih intervencijah trojke v zadnjih državah. Trojka bo v prihodnjih mesecih eh, obiskala tudi Portugalsko. In Ekon, kolegi iz Ekona bodo ta obisk podrobno spremljali. Imenovana bo tudi posebna skupina opazovalcev iz odbora Ekon, ki bo um, to delo opravila za odbor. Mislim pa, da bi se morali tudi mi nekako pridružiti tem dejavnostim odbora Ekon. Zdelo se mi je koristno, da bi lahko, oziroma če bi obiski v teh državah, um, če bi lahko tudi naši člani, torej člani tega odbora za poslovanje, bili v delegacijah, ki bodo, obisko, ki bodo obiskale države, katerih eh, trenutno eh, posega trojka. Na ta način bi se lahko iz prve roke prepričali eh, o podrobnostih, o tem, kakšna je stopna revščina, o tem, kakšne so potrebe, potem, da se trojko pozove k sodelovanju. Hvala, Marija Narkin. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednica, hvala tudi poročevalcu. Zelo kratka bom, kajti v zvezi s tem poročilom sem že opravila precej dela. Sama prihajam iz države, kateri je trojka bila in preteklo nedeljo smo lahko nekako proslavili dejstvo, da je trojka pri nas svoje delo že opravila in zaključila. Ampak kot rečeno, v zvezi s tem moram praviti še veliko dela. Zato bom podal nekaj komentarjev brez ovinka. Zdi se mi zelo dobro, da je poročevalec svoje delo začel s, z samimi pogodbami in da si je ogledal posamezne člene v pogodbah. Ogledal si je eh, podlago, ki, bi, oziroma, ki je mm, temelj celotnih evropskih politik, še posebej deveti člen. Dejala sem že in to bom ponovila, kolikokrat bo treba, da sem edina poslanka, ki se je prepričala v praksi, kako je z tem dogajanjem. Sama sem pozivala uh, irske državljane, da podprejo Lizbonsko pogodbo, ko je ta bila na referendumu pri nas. In uh, svoje, svoje kampanje sem nekako utemeljila na devetem členu. No, vesela sem, da je gospod Cerkas prav tako izbral deveti člen kot podlago svojega dela. Veseli me tudi, da kolega Cerkas še naprej govori o tem, da moramo ustrajati tudi pri naši pristojnosti, ampak pri strategiji 2020 gre za cilje, ki so delno ali pa v celoti v naši pristojnosti. To je standard, ki ga moramo doseči, kajti ne začenjamo dela iz ničle mi lahko naše dosežke že primerjamo z našimi teoretičnimi cilji. Prav tako pa lahko to primerjamo z mm, razvojem stvari v državah članicah. Poročevalec je že dejal, da je morda edin eh, primer, ki ni negativen, eh, predčasno dokončanje šolanja. Tukaj gre predvsem za nadaljevanje šolanja, ker ljudje ne morejo najti zaposlitve. Režim je dejala, da si moramo ogledati naše sodišča, ampak ta so različna v različnih državah članicah. Ne želim zopet ponavljati irskih e, primerov, ampak pogledajte si naš, e, naše podatke za leto 2007. Naš BDP je bil v letu 2007 kar 30 odstotkov večji, kot pa je danes. Ampak kot rečeno, v različnih državah imamo različne pogoje. Lahko bi se tudi pogledali, kaj bi se zgodilo, če naprimer trojka ne bi intervenirala. Dobro, seveda, to si lahko pogledamo, ampak to ni edina stvar. Pa še moj zadnji komentar. Strenjam se sicer z veliko večino tega, kar je že dejal uh, poročevalec, ampak Poglejmo si, kaj dela in govori gospod Andor, naš komisar. Poglejmo si tudi dejavnosti trojke. Trojka je dejala, da bo skušala izvesti kar se da veliko reform trga dela. In tudi komisar Andor je dejal, da bi se morali osredotočiti na to in ne na neke druge podrobnosti. S tem se lahko sicer strinjamo. Ampak, če se želimo iz vsega tega karkoli naučiti, potem si moramo gledati trenutno stanje in se potem odločiti, v katero smer bomo šli. Ali bomo nadaljevali po tej poti ali šli kam drugam. Treba se vprašati, ali bi takšno vprašanje vplivalo na našo odločitev ali ne, ali pa gre pa da samo za vrtenje krogov. Kakorkoli, zahvaljujem se poročevalcu za sedanje delo. Hvala. Hvala. Ines Zuber, potem pa gospa Strela. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej želim čestitati poročevalcu. Upravil je, upravil eh, je dobro delo, ki je odlična podlaga za nadaljno razpravo. Z večino njegove, njegovih ugotovitev se strinjamo. Bi pa lahko nekaj podrobnosti še izboljšali. Poleg tega, da sem poročevalka v senci za skupino Gue, sem tudi portugalka in tudi to dejstvo bo nekako vplivalo na moje prispevke. Ti moje prispevke temelijo na lastnih izkušnjah, kajti v parlamentu zastopam portugalske delavce in delavke. Danes že lahko rečemo, da se je Portugalska znašla v največji recesiji v svoji zgodovini. Brezposelnost, oziroma brezposelnih je približno 1,5 milijona ljudi. Rev, stopne revščine se veča in stopne zaposlenosti je nekako primerljiva s tisto v 50 letih prejšnjega stoletja. Kljub temu, da naj bi vprašanja o zaposlenosti ločili od gospodarskih vprašanj, tega ne moremo posem storiti, kajti področji sta izjemno povezani med seboj in ne moremo jo kar tako eh, ločiti. Če se pogledamo socialna vprašanja ali pa vprašanja o zaposlenosti, je treba povedati, da gre za vedno večje izkoriščanje delavcev in za krčenje delavskih pravic, ki so bile pridobljene v preteklosti. Do leta 2014 naj bi se portugalski proračun znižal za 4,4 milijarde evrov. Tako je bilo dogovorjeno uh, skupaj s trojko, kar bo pomenilo, da bo še več uh, nekako prisilnih upokojitev, še več rezov v javnem sektorju, manj denarja za izobraževanje, za zaposlovanje. Po drugi strani pa se milijone evrov namenja javno-zasebnim partnerstvom. Gre torej za pogodbe, ki jih država podpisuje z zasebnimi deležniki. Ob vsem tem bi morali povedati še nekaj, kar je sicer tudi omenjeno v poročilu. In sicer zmanjšanje pravic v okviru kolektivnega pogajanja, oziroma torej kolektivnih pogajanj. S tem, ko se skuša olajšati odpuščanja, bomo tudi samodejno znižali plače, kajti s tem povezani pragovi se bodo avtomatsko tudi spremenili navzdol. Tudi statistični podatki se zelo pogosto prirejajo preseljevanje naprimer močno vpliva na eh, podatke o brezposelnosti. Leta 2013 je Portugalsko zapustilo več kot 130 tisoč delavcev. Še nekaj je povezano z revščino in sicer dejstvo, da ima Portugalska tretjo najnižjo kupno moč v Evropski uniji oziroma v evroobmočju. Tudi to je povezano z vedno večjo revščino. No, potem pa je tu še ena stvar, ki je povezana z delavci. Na portugalskem smo bili priča uh, privatizaciji pošte. In kot je zapisano v memorandumu o sporozumevanju, bo prišlo tudi do privatizacije eh, največjega letalskega prevoznika. In vse to je nekako povezano z vedno večjim odpuščanjem. Ne vem, kateri od treh odborov naj bi bil pristojen za vprašanje demokratične legitimnosti trojke. Ehm, Ker ti tu gre za odločitve, ki so v nasprotju z ustaljenim postopkom, ehm, ko parlament oziroma demokratično izvoljeni eh, predstavniki ljudstva potrdijo in sprejmejo to vrstne ukrepe. Če pa sem pravilno razumela, se bo s tem ukvarjal odbor AFKO. Na koncu naj povem, da se strinjam da logika, kateri del, po kateri deluje trojka, ki je pravzaprav logika mednarodnega denarnega sklada in ki je bila uporabljena naprimer v Ekvadorju ali Argentini in tam ni pokazala nobenih dobrih rezultatov, uh, ni dobra logika. In ta način dela bo vedno imel iste posledice, ki niso dobre. Uh, Evropska unija bi morala državam, ki so v težavah, pomagati, tako da se lahko s svojimi posojilodajalci pogajajo o tem, kako prestrukturirati svoje dolgove. Mislim, da bi morali zneske, ki si jih države sposodijo, indeksirati skladno z gospodarsko rastjo, kajti v nasprotnem primeru teh dolgov ne bo možno nikoli odplačati. Sicer nisem strokovnjak za gospodarske zadeve, ampak to se mi zdi smiseln način. Hvala. Dobro. Edit Estrela, potem pa Karima Deli. Najlepša hvala, gospod predsednica. Tudi jaz bi se najprej zahvalila gospodu poročevalcu. Mislim, da gospod Cerkas upravlja izjemno dobro delo in strinjam se tudi z večino njegovih pomislekov. Socialni vidiki so v to vrstnih poročilih vedno izjemno pomembni. Ne moremo si namreč predstavljati vrednotenja posledic reševalnih programov, ki jih izvaja trojka, brez da bi namenili posebni podrobnosti. Posebno podrobnost tudi socialne razsežnosti, socialnim vidikom. Mislim, da je ravno pri, eh, pri socialnih transferih in Eh, socialnih vprašanjih delovanje trojke najbolj očitno, oziroma ima delovanje trojke najbolj očitne posledice. Danes smo priča vedno večji brezposelnosti, še posebej med mladimi. In tudi to je, po mojem mnenju, delno posledica delovanja trojke. Mislim pa, da je šlo za, tudi za napad na srednji razred v vseh teh državah, kajti srednji razred najbolj trpi zaradi politik, ki jih vlade izvajajo. Ehm, ne glede na to, ali so pod vplivom trojke ali ne. To mislim, da jasno sem. Ne samo tistim, ki trpijo za posledicami, tudi opazovalcem. Vsi vidimo, kakšne so posledice delovanja trojke in jasno je tudi, kako odločene so vlade te ukrepe, ki jih trojka predlaga tudi izvajati. Tukaj gre za cilje, za neke mm, zaveze, ki se usiljuje od zune. Ampak mislim, da teh ciljev ne bomo dosegli na ustrezen način. Gre za preveliko mero vrčevanja ne da bi obenem skušali poskrbeti tudi za nova delovna mesta, za novo rast. V bistvu sploh ne morem razumeti, kako lahko evropski ali pa državni voditelji ostajajo gluhi za nasvete prestižnih oziroma zelo znanih ekonomistov, tudi Nobelovih nagrajencev, ki so večkrat dejali, da je šlo za preostro vrčevanje in da bo to vrčevanje imelo posledice za več desetletij naprej. Z vrčevanjem moramo končati, kajti ničesar nismo rešili. Še v bistvu nove težave smo za nove države smo poskrbeli in povečali razkorak med bogatimi in revnimi, vsaj v moji državi. To se je zgodilo zelo hitro, kajti v preteklem letu so bogati postali bogatejši, revni pa še revnejši. To me nas je izjemno presenetilo. Na portugalskem je 25 ljudi postalo milijonarjev samo lani. Stvari so torej veliko bolj zaskrbljujoče kot pa leta 2011, ko se je ta program trojke začel. Nekje bo treba omeniti, da se ljudje sprašujejo o legitimnosti delovanja trojke in zanima jih, ali je to sploh skladno z ustavami v teh državah. Trojka deluje na podlagi določenih smernic, določenih politik, ki so bile sprejete ampak trojka skuša izvajati nek poseben socialni model, ki želi državo oziroma socialno državo spremeniti v nekaj drugega in jo nadomestiti z neke vrste sistemom pomoči oziroma asistence, kar pa pomeni ponovn, oziroma popolno spremembo socialne države in tudi napad na eh, javne sisteme šolstva in zdravstva. Vsi veste, o čem govorim. Jasno je, da trojka in pa tisti, ki za trojko stojijo, torej finančni svet, eh, na račun tega početja dobro služijo. Portugalska, na primer, odplačuje ogromne zneske samo za vračanje posojil. To je zelo zaskrbljujoče in mislim, da nas bi moralo res skrbeti. Poglejmo zdaj na primer mlade. Mladi imajo danes samo tri možnosti, da ostanejo, oziroma da eh, odidejo iz Evrope, da ostanejo v Evropi brez upanja ali pa da začnejo z revolucijo. Nekatere od mladih dobesedno potiskamo k tretji možnosti, k revoluciji. In upam, da bomo mlade upoštevali. Treba je misliti na njih, na njihovo prihodnost. Kajti Evropa brez mladih, ki bi imeli perspektivo, eh, se lahko spremeni v nočno moro. In morda bodo voditelji morali poseči po ekstremnih oziroma res eh, norih ukrepih. Hvala. Hvala. Karina deli, Karima deli, potem pa Evelyn Regner madame la présidente d'abord merci à vous parce que. hvala lepa predsedujoča e, to poročilo na lastno pobudo je e, več kot potrebno v obdobju e, ko je grešni kozel evropa tu preveč preprost. Danes imamo občutek, da so evropske dobre novice vedno redkejše. Uh, In že dejstvo, da to poročilo imamo, je dobra novica. Zahvaljujem se gospodu Serkasu. In uh, zagotoviti moramo, da to poročilo ne bo pokazalo na neko negativno, temveč mora sprožiti pozitivno dinamiko. Seveda je prišlo do napak, uh, naprimer varčevalni ukrepi so bili takšna napaka, še vedno je treba predvsej postoriti, ampak predvsem je treba se oddaljiti od te logike, ko govorimo o trojki, to še vedno pomeni, da si bodo evropski državljani mogli zatisniti pas in da bo vedno manj sredstev za socialne izdatke. Torej obstaja vedno večja vrzel med tistimi, ki so že v obdobju izboljšanja gospodarske situacije in tisti, ki sploh še niso začeli. Uh, Če tudi gre za socialno vprašanje, mislim, da še vedno ni govora o, o problemih z nastanitvijo. To se nik, nikjer ne pojavlja. Naprimer, ko trojka želi, da o, e, pride do o, e, izdatkov, lahko ugotovimo, da je o, e, zelo veliko število družin, naprimer v Grči, na cesti, zato ker ne morejo odplačevati hipotekarnih kreditov. Drugo, na kar bi želela uh, spomniti, je vprašanje zaposlovanja. Mi smo naredili zelo dobra poročila v tem odboru za, o eh, zaposlovanju v prihodnosti, torej kar se tiče uh, ekološke tranzicije uh, in pa podobnih inovativnih sektorjev. Ampak sektor socialnega in solidarnega gospodarstva pa je eh, zelo, zelo težko dostopen v obdobju krize. In eh, to bo treba spremeniti. Prav tako imamo še resno vprašanje, ki je povezano z socialnimi naložbami. Glede tega poročila bi postavila samo naslednje vprašanje. Če bi od komisije zahtevali, da eh, pripravi um, študijo, kjer bi odstranili vse socialne izdatke iz tega dolga, ali ne bi šlo Evropi bolje? Danke schön, Frau Vorsitzende. Seien Sie beruhigt, von mir hören Sie nur ein. Gospa Regner, najlepša hvala, gospa predsednica, naj vas ne skrbi, samo en stavek bom povedala. Gospod Karas je danes dejal, da je trojka rešitev v sili, hkrati pa tudi rešitev v sili nikoli ne. Um, nekako rešuje oziroma ne odgovarja na. Um, najbolj akutne probleme. Mislim, da je Alejandro to dobro oblikoval v svojem poročilu. No. Alors je laisse euh, au rapporteur euh, le soin de. Commissaire euh, Jolita Beseda. Ne, potem pa poročevalka, lahko sklenete to razpravo. No eh, hvala lepa. Um, žal mi je, da komisija uh, nima uh, nič za pripomniti, uh, še bolj pa mi je žal, da vsa ta leta ni bila nič za povedati. Uh, Torej o tem tudi ni bilo govora v kolegiju. Zlasti glede na to, koliko eh, teh ljudi je povezanih tudi z delom Mednarodnega monetarnega sklada in drugih eh, sorodnih inštitucij. Priporočil bi vam, da si pogledate na spletni strani eh, komisije, kaj je na to temo vse zapisano. Dobro. Želel bi se zahvaliti vsem kolegom, ki so se izrazili, torej tudi za čestitke in za pripombe. Torej to delo, ki ga bomo pravili, bo vključilo vse te komentarje. Dovolite pa mi, da eh, se odzovem na nekatera načeljna vprašanja. Res je, da to so nekateri kolegi tudi omenili, eh, smo imeli občutek, da je to vprašanje trojke, ki je bilo razdeljeno na tri odbore, da je to eh, odsevalo neko politično voljo ampak eh, želeli smo vsaj rešiti en del eh, tega vprašanja, kot je kolegica Estrela povedala, da se osredotočimo vsaj na posledice, na socialne posledice tega dela. Seveda pa je delo razdeljeno na tri odbore in vprašanje krize. E, torej e, naj si bo govora o izvoru krize, o javnem dolgu, o primankljajih in tako dalje in pa gospodarskem upravljanju krize, to bo delal odbor za gospodarske e, zadeve. Medtem, ko so to nacionalne zadeve, bo obravnaval odbor AFKO. Ampak velik del našega poročila se bo sredotočalo na socialna vprašanja, kajti karkoli drugega bi bilo nesmiselno. Verjetno bomo imeli razprave, ki ne bodo produktivne, ampak mislim, da glede socialnih posledic pa lahko dosežemo eh, konsens. In to je pomembno tudi za prihodnost, da imamo konsens. Eh, zato bi prosil tudi, če ste zadržani pri vlaganju predlogov sprememb, zato ker se moramo osredotočiti na posledice, na socialne posledice, na posledice za zaposlovanje in tako dalje. Prav tako govorimo tudi o programih eh, in pogojevanjih teh programov. Torej, to so vprašanja, eh, ki omejujejo tudi notranjo politiko eh, teh držav, torej ti pogoji. In v kolikšni meri lahko sploh bančne inštitucije Evropske eh, unije odločajo o tem, eh, kaj se bo dogajalo v posameznih državah. To so inštitucije, ki so tako zelo ljubosumne, ko gre za njihovo lasno samostojnost in neodvisnost. Ampak uh, ko pa gre za nekoga drugega, pa je to drugače. Naprimer, v, na portugalskem eh, je, so bile sprejete nekatere odločitve, ki so bile v nasprotju z eh, sodbami ustavnega sodišča v tej državi. Torej, rezina iz vseh teh razlogov mislim, da ni razloga, da razpravljamo o tem, kaj zahteva finančna situacija seveda potrebujemo program pomoči tem državam, ampak eh, kar je tu problem, so pogoji, ki so s to pomočjo povezani. In zlasti to je povezano s tako temeljnimi vprašanji, kot so sanitarna vprašanja. In eh, pogosto eh, je trojka tudi zahtevala, da se nekaj popolnoma temeljne um, strukture enostavno uniči. In uh, moramo zagotoviti, da uh, te odločitve in te zahteve ne bodo, uh, šle v, ne bodo v nasprotju z temeljnimi načeli in temeljnimi uh, zahtevami um, pravic, ki jih najdemo v listinah. Torej, to so cilji, ki so prav tako eh, ključnega pomena in ki morajo biti važnejši. Trojka ni naredila nič, da bi ocenila posledice svojih dejanj in tudi niti ene same besede ne bomo najti, najti o tem, kakšna je situacija in kako je prizadela najbolj revne, najbolj uh, ranljive in zame bo uh, gospod. ki je bil odgovoren za um, programe te trojke, tisti, ki bo vedno um, povezan s tem. Torej vedno, vedno znova smo uporabljali isti program, eh, ne glede na to, za katero državo je šlo. Torej, eh, tu pri, ukrepi sploh niso bili prilagojeni in prav tako eh, se ni iskalo alternativ, ni se iskalo rešitev za konjunkturne probleme. Naprimer, veliko krat je to vodilo v zelo radikalne spremembe obstoječih modelov, naj si bo odnosov kolektivnih odnosov, socialnih odnosov in tako dalje, naprimer v Španiji. In v nekaterih eh, državah so bili eh, celi sistemi povsem spremenjeni in tu je šlo za ideološke vidike tega programa in ne za praktične vidike. In s tem bom končal. Mislim, da kot je gospa Rezina Pasto zelo jasno povedala, Važno je to, da bomo v prihodnosti lahko vsaj delno popravili, odpravili napake, ki so bili narejene in preprečili, da bi se te napake ponavljalo. Mislim, da smo imeli alternativen program in tu gre za to, da v smernicah tudi prosimo za evropski program, kajti to ni evropski program, to je izven evropski program. Želeli bi evropski program uh, za uh, spopadanje z finančnimi, makrogospodarskimi um, težavami, eh, ki so resne, seveda so to resne težave, ampak potrebujemo uh, evropski program, ki bo upošteval uh, vrednote Evropske unije kajti mi smo del skupnosti. In eh, nekateri so celo zahtevali, da se eh, začne zapirati bolnišnice in tako dalje. To je nesprejemljivo. Seveda imamo jasne alternative. Veliko teh ukrepov, če si pogledamo eh, rezultate, je bilo popolnoma to popolnoma nesmiselno, rezultati so bili minimalni. In šlo je samo za to, da so te inštitucije izkoristile, zlorabile celo uh, svoj uh, položaj uh, eh, posojilo dajalca, zato da so pač um, uveljavljale svoje zahteve. Upam, da bo torej kot rečeno čim manj uh, predlogov spremembe kajti ne smemo si predstavljati, da bomo rešili vse težave tega sveta. E, Želeli bi e, ponuditi nekaj rešitev za to, da se odpravi te napake in te grozote, ki so bile povzročene. Hvala, gospod poročevalec. Razumem vaš poziv, da vsi spoštujejo pristojnosti odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, mislim pa, da so tu vseeno določni vidiki, ki se nanašajo na metodologijo pristojnosti našega odbora, recimo na to, da smo bili večkrat obsojeni na delo trojke, včasih smo obžalovali to, da OIT ni bil pridružen k temu, da to ni postal kvartet, ampak je to trojka. Mislim, da so to pomembne teme ki jih bomo morali obravnavati. Pa še nekaj. Pogovarjala sem se s poročevalcem iz odbora Ekon in mislim, da moramo v parlamentu spomniti to, da je parlament na začetku mandata objavil poročilo. Sama sem bila odgovorna za to. Tam poročilo piše, da bo poseben odbor za krizo oblikoval drugačen scenarij. In po tem scenariju naj bi Evropska unija našla drugačen izhod iz krize. Kajti naša gospodarstva se razlikujejo. Zdaj pa smo v krizi, v recesiji, imamo vrčevalno politiko. Za tiste, ki so največji težav Evropske unije, mislim, da je to pomembno in to bi lahko reševali preko predlogov sprememb. Nismo govorili o tehnični zadevi, sestavili ste osnutek mnenja, to je mnenje za odbor z Ekon, odločili ste se, da bo tako glede na to, da je časa malo, da ne boste ponovno predstavili mnenje, ampak boste delali na tem starem mnenju in to boste spremenili v mnenje na lasne pobudo in tu se pojavi postopkovno vprašanje glede statusa uvodnih izjav. Čeprav razumem, že imate osnutek, Čeprav mislim, da tu še niste omenili skupnega revidiranja, to smo organizirali z odborom Ekon glede Grčije, to se nanaša na mandat urada, konferenco predsednikov. Mislim, da moramo spomniti na to, da bi to moralo biti pridruženo delu. Kaj bi predlagala? Naslednje. Razumem, da boste tu predlagali predloge spremen klasnemu poročilu. Predlagam, da to že sedaj razdelite. To je na voljo le v angliščini, ampak tako kot tudi vaše mnenje. Mislim, da to raz, morate razdeliti vsem kolegom, da bi to lahko upoštevali. Ko bodo vložili predloge sprememb, ko bodo prispevali k vašemu poročilu na pobudo glede vizumov. Ali kdo ogovarja? Ne. Dobro, potem je to sprejeto. Po elektronski pošti bomo to sporočili kolegom, tako da bo vse jasno glede tega dela. Potem nadaljevanje postopkov. Rok za vložitev predlogov sprememb. Predvsej veliko dušno si, bo lahko, si bodo lahko delali za časa počitnic. Rok je določen do 15. januarja do 12. januarja. Predloge sprememb bomo preučili 3. februarja, kompromise bomo preučili 12. februarja. Naslednji dan, dan potem pa bomo v odboru glasovali o tem, torej 13. februarja, kar pomeni, da bomo lahko to obravnavali na plenarnem zasedanju marca. Predstavljam si, da bomo to obravnavali istočasno tudi odboru Ekon, tam imamo sopračevalca Hasa in Lima. Poleg teh rokov moram spomniti tudi, da bomo 9. januarja imeli obravnavo, da bo posvečena razpravi strokovnjaki glede izziva v tem poročilu. Mislim, da imamo tudi pobudo, da bi organizirali posebno razpravo, tako da bi lahko prisluhnili socialnim partnerjem. Če je to tako, potem bi prosili, da se to obravnava organizira vsak mesec skupaj. Tako, če ni drugih pripomb, oprostite, kolega. Yo quiero también, eh, señora presidenta. Hvala lepa, predsedujoča. Želel bi um, obvestiti tiste, ki eh, poslušajo streaming, eh, da bo parlament organiziral um, razpravo na to temo in razprava je odprta za vse. Alors, euh, ja. Odbor za socialne zadeve se zanima za socialne inovacije. Zanimamo se tudi za demokratične inovacije. Začeli smo izvajati pilotni projekt. Najprej bomo delali na podlagi vašega poročila. Bili ste tudi prvi poročevalec, ki je uporabil dodano vrednost, to enoto v tej hiši, zato boste naš cezar inovacij v prihodnosti. Pravkar smo slišali to idejo. Pri tem poročilu imamo tudi spletno povezavo, tako da nas lahko poslušate na web streamingu, lahko prispevate s komentarji, mirah možnega. Tako da se bo to spremenilo v konkretne predloge. Dobro, zaključili smo z obravnavo pri tej točki na dnevnem redu. Sedaj smo pri proračunskem svežnju. Predstavila bom razrešnico za leto 2012 glede petih poročil. Predlagam skupno razpravo, skupno obravnavo, najprej glede splošnega proračuna Evropske unije, Evropska komisija je povezana s tem, potem bomo obravnavali agencijo ETF, potem Agencijo za varnost in zdravje pri delu, Evropsko fundacijo, Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja. Kakšen bo splošni okvir razprave o razrešnici? Seveda bomo tu upoštevali sklepe dela računskega sodišča glede pogojev izvajanja proračuna za leta 2012. No, kaj je jasno? V tem letu je računsko sodišče reklo, da je bil proračun oškodovan zaradi različnih materialnih napak. Nadzor in kontrola sistema pri izdatkih sta bila le delno očekovita. V letu 2012 je prišlo do globalnega povečanja napak, ki so bile ugotovljene pri plačilih. Z 3,9 odstotkov smo šli na 4,8 odstotkov napak, kar zdaj je za poslane socialne zadeve. Situacija je nekoliko boljša, ampak še vedno je prišlo do povišanja stopnje napak. Šli smo iz 2,2 odstotka na 3,2 odstotke. Torej, to se je povečalo za en odstotek. Na področju pristojnosti odbora za zaposlene socialne zadeve vidimo predvsem pri pročem, da gre za vojnico Evropskega socialnega sklada. Preko te vojnice imamo 97 odstotkov izdatkov na področju zaposlovanja socialnih zadev. Ti pa so bili osredotočeni v letu 2012, to je bilo porabljeno, drugi izdatki pa so izdatki, ki se v veliki meri financirajo iz subvencij in pomoči zadevnih organizacij. Potem glavna tveganja, ki jih je računsko sodišče odkrilo pri Evropskem socialnem skladu. Tu je povezano značajem izdatkov na področju naložb človeški kapital. Recimo, tu imamo različno usposabljanje ali pa gre tu za raznoliko sofinancirane dejavnosti, gre za različne obveznosti različnih akterjev. To je privedlo do težav, ampak eh, to lahko obrazložimo z zadevnimi politikami. Sodišče je na koncu gotovilo, da je bila ta politika splošno preučena in nadzorovana deloma učinkovito. Sodišče meni, da je v obdobju 2007 do 2013 stopnja napak pri 3,2 odstotkih. Naj spomnim na te elemente sklepa sodišča to je posem pregledno v tem kontekstu preučevanja teh poročil. Potem, glede političnega področja uporabe, ki nas tu zanima, lahko rečem, da sodišče priporoča komisiji naj upošteva določena dejstva, ki so bila ugotovljena in sicer na prvi ravni pregleda zahtevkov. Ne vem, kako je z vlagatelji, ki želijo uporabiti sredstva Evropskega socialnega sklada in če se strinjajo s tem. Sodišče prav gotovo meni, da bi to moralo biti upoštevano. Potem še nekaj, kar omenja sodišče, to možnost preučevanja pravil upravičenosti na nacionalni ravni, zato da bi ugotovili, kaj bi lahko poenostavili kajti sodišče nasplošno meni, da bi preveč zapleteni postopki povečali možnost napak. Zato sodišče poziva k poenostavitvam. Pravil. Mirah možnega. Potem sodišče predlaga, da bi spodbujali razširitev poenostavljenih pravil, to sem že omenila, kajti s tem bi zmanjšali tveganja glede napak. Glede osnutka predlaganih mnen tu imamo kar nekaj pomislekov bojazni, zlasti glede potrebe po nadzoru. Potrebujemo ukrepe izvajanja pri glavnih instrumentih. Evropski socialni skladi je to v spredju, to je treba povezati strategijo EU 2020 in to je treba povezati z okvirom evropskega semestra. Predlagano mnenje vsebuje kar nekaj predlogov, s katerimi bi lahko dodatno znižali stopnjo napak. Tu pa tudi pozdravljamo začetek izvajanja programa Your First Year's Job. To je inovacija. Tu pa vidimo tudi predloge, da bi v Evropskem skladu za najbolj ranljive imeli tudi mehanizem nadzora. Ta bi moral biti prilagojen naravi udeležencev v tem programu. To pa ne more biti primerljivo z drugimi programi, zlasti z Evropskim socialnim skladom. Tako da potrebujemo prilagoditev načinov nadzora. Glede agencij, kot veste, imamo štiri agencije tu. nasplošno. So agencije v lanskem letu izpolnile zahteve glede zakonitosti in pravilnosti delovanja. Najprej CDFOP, ki ima sež v Solunu. Predlagamo, da bi končno pozdravili imenovanje direktorja te agencije. Potem agencija v Turinu, ITF, ugotavljamo, da so bili sprejeti ukrepi za izboljšanje pogojev urejanja blagajne v tej agenciji. Veseli smo zaradi ukrepov preglednosti, ki so bili uporabljeni lani pri postopkih novačanja, ampak dodala bi še nekaj. Še en indic. V letošnjem letu vidimo težave. Čeprav smo v veliki meri zadovoljni s tem, da je bil podaljšen mandat direktorice gospe Lansrban. Ampak postopek iz poslovnika agencije, pak eh, ta postopek je povezan tudi z mesticionalnim dogovorom glede imenovanja direktorja. Ta postopek ni bil spoštovan, kajti Bili smo le obveščeni o datu direktorice v letošnjem letu. Do tega je že prišlo letos, tako da bomo to omenili pri tej razrešnici. Potem tretja agencija. Ne, še zadnje pri ETF-u. Čeprav se je to zgodilo letos, pozdravljamo oziroma predlagamo, da bi pozdravili nedavni dogovor glede dogovora o sedežu italijanskimi organi in agencijo. Potem tretja agencija, Eurofund v Dublinu. Tu vidimo, da je prišlo do načrtovanega in nenačrtovanega dela, to se včasih prelaga in to je lahko tudi ovira pri dobrem izvajanju delovnega programa. Potem na koncu še četrta agencija, to je Oša v Bilbao, tudi tu imamo dogovor glede sedeža. Tu moramo nekaj pripomniti glede možnega manevrskega prostora napredovanja pri sklepih postopkov pri javnih razpisih. No, bolj nasplošno glede vseh agencij, glede delovanja agencij, glede finančnega upravljanja, predlagam, da povemo, kako zelo pomembno je, da lahko kot odgovorni odbor obravnavamo letni načrt. Mislim, da sem to predstavila skoraj da izčrpno. Tu imamo pet osnutkov razrešnic, sedaj podpiram razpravo. Kdo želi spregovoriti pri tej razpravi? Nihče? Komisija? Marjan, prosim. Madam Chair, you've left her. Najlepša hvala, predsedujoča. No, skoraj vse ste že povedali, ne vem, kaj naj še dodamo. Morda le naslednje. v zvezi z razrešnico. Vaš predlog v tretjem odstavku, kjer govorite, torej za leto 2012. Ne, ne za agencijo, za komisijo, kjer govorite o raznih instrumentih, socialni sklad, sklad za mikrofinanciranje, in da bi morali učinkovitost teh skladov primerjati z politikami eh, strategije 2020. To je pomembno, kajti o teh ciljih smo malo prej razpravljali in res bi lahko pogledali, kako je s tem razmerjem. Prav tako razumem vaš komentar v zvezi z tveganjem pred računskim sodiščem in sicer, da gre za neopredmeteno naravo nekaterih izdatkov in za upravičevanje teh izdatkov. Se pravi, kako lahko to izvajamo, ampak hkrati tudi zagotavljamo, da gre za popolno skladnost z zakonodajo. Kot evropski poslanci smo nekako na obeh stranih. Smo tisti, ki moramo pri razrešnicah eh, na stvari gledati celostno. Potem pa po drugi strani slišimo državljanov o birokraciji, o leporečenju, in v reševanju teh težav. Se pravi, najti moramo neko srednjo pot. Preostale agencije, tu imam nekaj drobnih komentarjev, morda tu in tam kak predlog spremembe, ampak mislim, da ste zajeli vse, kar je treba povedati. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Komisija, ne želite besede? Ja? Ja? Prosim. Prosim. Uh, uh, Hvala, predsednica. Ja, morda nekaj uvodnih komentarjev z moje strani glede osnutka resolucije. Najprej, kar zadeva izvajanje proračuna. Kljub trenutnim proračunskim omejitvam se je leta 2012 eh, obseg plačil zvečal, povečal v primerjavi z eh, preteklimi. Tukaj gre za 11,6 milijarde evrov, kar, mislim, kar predstavlja pozitivni razvoj mislim tudi, da smo presegli izvajanje eh, osnovnega proračuna, kajti dosegli smo številko 134 odstotkov. Glede posameznih instrumentov, naprimer mikrofinanciranja ali pa EURES-a, mislim, da lahko vaše komentar glede pomagljivosti tudi pojasnim, ampak stopna izvajanja, stopnja m, mm, plačil se je povečala, kar je dobro. Eh, Generalna direkcija za zaposlovanje je eh, ugotovila napak, stopno napake 3,2 odstotka, kar je najnižja stopna napake v vseh eh, delovanjih direkcij. Leta 2011 je ta številka bila sicer nižja, 2,2 torej odstotka, ampak mislim, da se vseeno bližamo našim ciljem če želimo razumeti to povečanje, je treba povedati, da se je 40 odstotkov napak pojavilo pri eni državi članici. In pri tej državi članici je komisija še v istem finančnem letu, torej 2011, eh, opravila kar 20 odstotkov finančnih korekcij. Napaka, ki jih je računsko sodišče eh, ugotovilo, smo jih na komisiji ugotovili že prej zaradi metodoloških razlogov smo, to, smo te popravke v poročilu za naslednje leto sicer izpustili, čeprav bi tudi v dokaj stabilni situaciji šlo za precej omejen obseg. V letu 2012 smo storili enako. Nadaljevali smo tudi z izvajanjem stroge politike, ki jo izvajamo sicer že kar nekaj let, ko gre za čas ustavite ali prekinitev plačil. Kljub tej strogi politiki nam je vseeno uspelo z, v letu 2012 in 2011 zvišati obseg plačil. Prav tako smo v letu 2012 opravili finančne korekcije v višini 430 milijonov evrov investirali pa smo tudi precej sredstev v poenostavljanje postopkov, kajti poenostavljanje in poenostavljanje postopki so zelo koristni pri izvajanju eh, socialnega sklada v tem programskem obdobju, pa tudi v naslednjem programskem obdobju, ko bodo obveze še večje. Posledično smo pripravili tudi 24 seminarjev v državah članicah za uh, osveščanje o tem. V štirih državah tega nismo storili. Glede na feedback, ki smo ga dobili, se nam zdi, da si vsi želijo poenostavitev pri teh postopkih v naslednjem programskem obdobju in vsi mislimo, da to tudi možno. Kar zadeva nove, novo programsko obdobje, naj povem, da želimo tu Eh, uporabljati tudi novo, novo orodje Net Financial Corrections. In s tem orodjem želimo popraviti številke pri tistih državah, kjer so napake največje. Potem, kar zdaj poravnamo za strategijo Evropa 2020. Dodana vrednost pri drugih skladih, je odražena v našem poročilu za leto 2012, kjer smo zapisali, da je približno 50 milijonov subjektov sodelovalo pri transakcijah v letu 2011 in da to temeli tudi na, na zadnjem ured, ocenevalnem poročilu, kjer smo naprimer dosegli mm, stopno 15 odstotkov. Leta 2011 smo prejeli prošnje strani 11 držav članic v višini 50 milijonov evrov. In v 12 mesecih po začetku izvajanja te pomoči so se številke brezposelnosti, naprimer, pri tem skladu znižale. Glede to, da smo pri vseh direktoratih eh, komisije dosegli najniže stopne finančnih korekcij, mislim, da smo uspešni. Potem pa še splošen komentar, mislim, da so poročila dobra, da so jasna in da bi v nekaterih primerjih morda morali bolj upoštevati večletno eh, naravo določenih projektov. Ob koncu naj še povem, da so končna letna poročila posameznih agencij je tudi usklajena z pomisleki, ki jih je računsko sodišče že podalo pri preteklih poročilih. Hvala. Hvala za ta pojasnila. To bomo seveda upoštevali v zadnji fazi pregleda razrešnice. Hvala Marjen Harkin za te predloge. Predlagam, da to prenesete v predloge sprememb, tako boste lahko še bolj osvetlili to, kar ste omenili. Tako da lahko rečemo, da lahko ložite predloge spremembe do 7. januara 2012. 23. januara bomo to preučevali. Kompromis bomo preučili 12. 13. februar bomo glasovali o tem. Odbor za proračun se bo izrekel o tem 17. marca. Sedaj smo zaključili z obravnavo teh točk na dnevnem redu. Smo pri šesti točki, to je ne, pri točki 26. predajam besedo poročavki Edith Bauer. Gre za pogajanja s svetom glede ukrepov, ki se nanašajo na pravice delavcev pri prostem pretoku delavcev. To naj bi poštevali v pogajanjih nekaj težav je bilo, ampak pravzaprav smo videli, da to veselo ni bilo lahko v pogajanjih. Prosim, počavka. Najlepša hvala, gospa predsednica. Imam dobre novice, kajti pogajanja z poraževalci in senti smo končali danes do povdne, po šestih urah pogajanj skupaj s komisijo in pasetom. Ampak pogojno smo končali. To pomeni, da smo pogajanja zaključili z pogojem, pod pogojem, da bo ta svežen, na katerem smo se dogovorili, vseboval tudi prenos v zakonodajno besedilo in da bo prišlo do možnosti nekaterih mm, dodatnih ukrepov v samem besedilu, ki bo zavezajoče za države članice. Torej v vodnih izjavah bi lahko vnesli nekaj o naših predlogih. Uredba je bila na nekaterih mestih oziroma je na nekaterih mestih omenjala težave, ki smo jih obravnavali. Vemo tudi, da se nekaj držav izogiba diskriminaciji na podlagi državljanstva in da se sklicuje na diskriminacijo na podlagi stalnega prebivališča. V zvezi s tem je svet bil zelo oster. Nisi želel, da je to omenjeno v operativnem delu besedila. Dosegli pa smo kar nekaj kompromisov, ki sicer niso najboljša rešitev, so pa sprejemljiva rešitev. Zdaj bo treba počakati na povratne informacije, ki bomo dobili v petek. Če bo svet dosegel dogovor, potem bo naš predlog boljši, kajti zavedati se je treba, da je bila pot do tega kompromisa zelo težka. Tudi pogajanja so bila izjemno naporna, ampak konec koncev bo šlo za pozitiven rezultat. Hvala lepa, gospa pročevalka. Se želi še kdo priglasiti k besedi? Naj povem še to, da je poročevalka mobilizirala celo ekipo. Svet ima eh, zelo odprt eh, to pojmovanje tega, eh, tega besedila, eh, se pravi, eh, vsak lahko pač prosto se giblje, ampak eh, po mojem mnenju bi bil morda lahko vaš kompromis, končna verzija tega besedila. Imeli bomo prav gotovo možnost eh, slišati, kakšen bo rezultat koreperja na našem naslednjem sestanku. Torej, tako bomo končali s to točko dnevnega reda in nadaljujemo s točko 27. torej glede eh, delegacije odbora za poslovanje, eh, ki je bila v Grčiji 29. do 31. oktobra. Ta delegacija se je sestala z grškim predsedstvom. Veste, da bo to prevzelo predsedovanje Evropske unije s 1. januarjem prihodnega leta. Dobili ste tudi zapisnik eh, tega povzetka poročila. Torej, to so pripravili <clears throat> navedeni kolegi. In uh, gospod uh, Popokutakis in uh, eh, gospod Rapti sta spremljala to delegacijo. Sestali smo se po eni strani sogovorniki v grški vladi, ministra za delo, ministra za finance, ministra za, na, namestnega ministra za evropske zadeve in pa direktorja um, pristojne agencije, ki je odgovorna zlasti za mlade. Um, In prav tako smo se sestali tudi z generalnim eh, sekretarjem Agencije za mlade in pa tudi obiskali smo eh, projekte Evropska socialnega sklada, ki omogočajo mladim, da dela z novimi tehnologijami. In sicer, če se prav spomnim, je šlo za uh, podjetje Nokia, torej Nokia nas spremlja v naših dejavnostih, ampak tokrat je šlo za zanimivo dejavnost, ki je omogočila mladim v težki situaciji, da najde na ta način, torej s pomočjo tega podjetja, zaposlitev. Se želi še kdo oglasiti? Morda kolegi, ki so bili člani te delegacije. Ne? Seveda vas vabim, da si preberite zapisnik. Na to imamo točko 27a in sicer gre za eh, pogajanja s svetom v zvezi z uredbo o um, anketah. Um, ki se navezujejo na delovno silo v skupnosti. Dajem besedo gospe Tatjani Zdanovki, da nam poroča o trilogu danes zjutraj. Sicer je šlo za drug trilog. Najlepša hvala, predsednica. Mislim, da smo to misijo uspešno izvedli pod vašim vodstvom ustrajali ste, da se upošteva stališče parlamenta, ki ga sicer poprej predlagala komisija in sicer, da se drugi del tako imenovane ankete z ad hoc modeli izvede z delegiranimi akti. svet sicer nekaterih kompromisov ni želel podpreti. Tako bruto, ki smo jih obravnavali na prvem trialogu in ustrajali so, da mora tako svet kot tudi odbor imeti več uh, besede, ko gre za seznam. Uh, spremenljiv. Tudi mi menimo, da bi se morali povrniti na prejšnji postopek, torej postopek s pregledom in potem delegiranimi akti. Na trialogu dogovora torej nismo dosegli, ampak po tem trialogu je svet predlagal sestanek Koreperja, ki se bo zgodil v petek in koreper bo obravnaval besedilo, ki, je, ki vsebuje nekaj popravkov strani parlamenta. Želimo si, da svet v petek doseže dogovor, kajti če se ne bo, ne bomo imeli dogovora v sklopu prvega branja. Bi pa povedala še nekaj stvari, o kateri se nismo strinjali. Tako imena no opinion določba, ki pomeni, da če pristojni odbor ne poda svojega stališča, svet ne spreme delegiranih aktov. To je bila eh, stvar, ki jo je predlagal svet, ampak zdaj so pripravljeni tudi to umakniti in upam, da bo svet v petek res uh, storil to, kar je obljubil. Če bo, potem bo videli, kako naprej sorry. <laughs> but, yeah. Merci beaucoup. Euh, Hvala lepa. Torej, kot ste vsi razumeli, je šlo zopet za situacijo, ki izhaja iz postopka komitologije in kjer je moral Evropski parlament zopet malce ustrajati, da je pokazal, da ni razloga za to, da bi spremenili pravno osnovo. in da torej ni bilo razloga, da bi postavljali pod vprašaj eh, pravice parlamenta in pa eh, temeljne vidike osnovnega akta. In potem, ko se je sestanek začel eh, v, ozračju, v napetem ozračju zjutraj, se je na to, to sprostilo in upam, da bomo to do petka, torej že končali, se pravi končali s pisnim postopkom in na to bomo o tem razpravljali začetek eh, januarja. Torej, hvala lepa pročevalka za vaš angažma. Sedaj pa prihajamo na zadnjo točko dnevnega reda in sicer prvič bomo govorili o pripravah na začetek pogajanj s svetom v zvezi z direktivo 94, 91 o ukrepih za lažje uresničevanje pravic eh, napotenih delavcev. Torej, eh, predlagam, da vprašavka poroča o tem sestanku, kjer sta bila prisotna dva veleposlanika, torej grški in uh, veleposlanik Litve. Gospa predsedujoča oziroma poročevalka, izvolite. Jak Państwo zapewne wiedzą, 9 grudnia. Hvala lepa, kot veste, je 9. Eh, decembra eh, svet eh, sprejel svoje stališče v zvezi z napotitvo delavcev. Gre torej za implementacijo direktive o napotitvi delavcev. Kot je predsedujoča že povdarila, smo imeli eh, danes eh, prvi sestanek. Eh, torej pod predsedovanjem gospe predsedujoče ne gre torej za pogajanja še, gre za pripravljalna dela. Veleposlanik in pa celotna litovska ekipa so sodelovali pri tem sestanku. Prav tako smo lahko uživali tudi prisotnost grškega veleposlanika. Na tem sestanku smo zlasti govorili o metodah dela in dogovorili smo se v zvezi z načrtom dela. Predvideli smo šest sestankov in prav tako smo predvideli še dva dodatna sestanka, če se bo sta ta če se bo to izkazalo za potrebno. Mislim, da dobro veste, da tako svet kot parlament v členih 3, 9 in 12 se razhajajo in tu je predlog pristop sveta še malce negotov in zato smo se glede tega odločili naslednje. Členi 1 do 4 in 5 eh, bodo obravnavani na prvem sestanku, se pravi vsebina, eh, opredelitve in pa boljši, torej kontaktna točka in pa boljši eh, dostop do informacij. To bo do prve teme, na to, kar se tiče člena 5. Mislim, da naš predlog prevodov, to eh, malce razširja, zato ker eh, trenutno eh, svet ne predvideva mehanizma prevodov, ki bi bil povezan z napotitvijo delavcev. Glede tretjega člena, tu gre namreč za uporabo napotitve delavcev, torej uh, Eh, in skrb za to, da ne bi prišlo do nobenih eh, kršitev obstoječih pravil in pa zlorab. Eh, tu bo pogajanje verjetno malce težko, zato ker je svet zaskrbljen, nekateri vidiki niso bili predvideni in kar bo tu morda problematično, je tudi to, kaj narediti s situacijami, ki niso dovolj jasne. Želeli smo tudi delati na eh, šestem in sedmem členu, torej vzajemna pomoč, eh, to je člen šest in sedmi člen, torej vloga sedeža podjetja. Če se spomnite, smo ta člen eh, spremenili v našem odboru. Danes se ta člen nanaša samo na državo, odkudar izhaja delavec. Opazili smo, da države, ki delavce napotujejo, niso preveč zainteresirane za sodelovanje na tem področju. Zato smo ta člen spremenili, prav tako smo spremenili tudi določbo o nadzoru. E, osmi člen, torej dopolnilni ukrepi in pa e, člen 19, e, ki se nanaša na sistem izmenjave informacij na notranjem trgu. Tudi tu predvidevam, da bo prišlo do težav. Torej, tretji člen je zelo sporen, kot sem že povedala. In, uh, pričakujem, da bo do razprave zelo žgoče. Svet meni, da bo, eh, da bi morali biti ta način sodelovanja med državami obvezan, medtem ko mi menimo, da bi moral biti eh, fakultativen. Želeli bi se osredotočiti na dvostranske sporazume. Kar se tiče četrtega in petega sestanka, tu bi želeli delati na četrtem poglavju in sicer na členu 9 eh, ukrepi nadzora eh, in pa deseti člen inšpekcije, na to pa Eh, se pravi implementacija, o 11. člen eh, sankcije in pa 12. Eh, člen, ki se nanaša na odgovornost. Torej, to bodo verjetno sestanki, ki bodo najbolj težki, kajti člena 9 in 12 sta najbolj sporna, tako za nas kot za svet. Ampak kljub temu računamo na uspeh kolikor vem, eh, komisija in svet eh, želita končati delo na tem področju pred eh, koncem mandata Evropskega parlamenta. Torej, šesti sestanek bo namenjen poglavju šest, sodelova, čezmejno sodelovanje, um, sankcije in penali. Um, se pravi, eh, to so členi 13 do 16 in na to členi 17, 20 in do, do 23. Mislim, da bomo pri tem delu tudi lahko eh, se odločili, ali je treba delati tudi na eh, uvodnih izjavah ali, in ali bomo to naredili po po vseh eh, členih oziroma vodne izjave v povedavi s členi ali bomo eno, en sestanek namenili samo uvodnim izjavam. Kar se tiče 13. člena, se to nanaša na eh, socialne prispevke. To bo lahko problematično za svet. 14. člen se nanaša na predlog spremembe parlamenta. Eh, ta predlog eh, ni bil um, naklonjeno sprejet v svetu, torej to je zaenkrat vse. Mislim, da eh, so vse strani odprte tudi za vloge sprememb, če bodo te potrebne. Hvala lepa. Dodala bi morda samo še nekaj. Um, zato da še malce dopolnim vašo predstavitev in sicer imamo za enkrat jezikovni režim v uh, treh jezikih, uh, polščino, francoščino in angliščino. Če pa se bo izkazalo, da bo uh, potrebno to spremeniti, če bo ti trialogi eh, res eh, zelo dolgi, eh, neskončni, potem verjetno tega jezikovnega režima ne bomo mogli zagotoviti do konca teh sestankov, ampak teh omejitev se zavedamo, vemo, koliko časa imamo na voljo za pogajanja in svet je želel, da se osredotočimo na najtežje najbolj sporne člene. Se pravi, svet je želel, eh, da bi prvi trilog, se pravi, o, o prisotnosti namestnika veleposlanika in da bi eh, na tem prvem sestanku lahko eh, že takoj začeli spogajanje v zvezi z členi 3, 9 in 12. Evropski parlament zaenkrat še ni dal odgovora in meni, da se bo treba odločiti glede na situacijo, glede na to, kako se eh, bomo eh, lotili člena 3 in eh, menimo tudi, da morda ni smiselno, da takoj začnemo z najbolj spornimi členi. Kajti želeli bi, da se uh, vzpostavijo najboljši možni pogoji za uh, sporazum glede člena 3. Še kdo želi spregovoriti? Ima še kdo pripombo? Dobro, v tem primeru smo končali z dnevnim redom za danes in naslednji sestanek odbora bo 9. januarja, torej za izreden sestanek od 9. do 12.30. Ampak prosim, vam, prosim vas, da še ostanete tu, eh, da se nam pridružite ob prisotnosti komisarja, ob kozarčku, da se poslovimo od leta 2013, ki je bilo zelo polno, kot eh, vsi veste.